Very good. Very good. A warm welcome, uh, dear colleagues. Um, if we can begin our important meeting. Kolegice in kolegi, pozdravljeni, predlagam, da nadaljujemo. Jaz sem predsednik odbora Libe. Vesel sem, da so danes z nami poslanci iz nacionalnih parlamentov. Gre za zelo pomembno sejo o dveh globalnih dogovorih, OZN o beguncih in imigrantih. Govorili bomo o procesu in o vplivu. Veliko denarja in virov smo porabili za to in to je eno pomembnih vprašanj v današnjem času. Zato je zelo pomembno, da danes eh, sedite z nami tudi vi. Tekom uvodnega nagovora bom seveda pozdravil številne ugledne goste, ki so danes tukaj pridružili se nam bodo tudi drugi gosti, ko bomo nadaljevali s konferenco. Popovdan bo predsedovala moja kolegica gospa Vikstrom, jaz pa bom predsedoval v prvem delu. Spoštovani poslanci, dragi komisar Avromopolos, dragi komisar za zaščito, v veliko veselje mi je, da imamo danes to konferenco, tukaj je tudi gospa Kristeja, ki je podpredsednica odbora za zunanje zadeve. Mi smo pridruženi odbor, pridruženi smo torej odboru AFED. Zaradi zime gospa Danova, predsednica odbora za zunanje zadeve v nacionalni skupščini v Bolgariji, ni uspela priti v Bruselj to obžalujemo, ampak pač preprosto ji ni uspelo. Drugi del bo predsedovala gospa Vikstrom, kako sem že dejal. Kolegice in kolegi, pozdravljeni tukaj, to je pomembna seja. Gre za proces, v katerem smo vključeni. Tukaj je 33 nacionalnih parlamentov in zbornic iz 19 držav članic in Tudi Norveška ima predstavnike tukaj. Za nas je to kazalnik, da nacionalni parlamenti tej temi namenjajo veliko pozornosti. Evropski parlament in odbor Libe veliko pozornosti namenjata obima globalnima dogovoroma. Gre za zgodovinsko priložnost, zato da bi dosegli veliko zavez in cilju v zvezi z mednarodnimi migracijami. Nihče ne podcenjuje obsega problema in zelo pomembno je, da smo vsi vključeni v to. Septembra 2016 je Evropski parlament prispeval z, del, oziroma sodeloval z delegacijo, ki jo je vodila gospa Wikström. Tam je bila sprejeta New Yorkska deklaracija. Odbor Libe sodeluje torej že od začetka Sodelovali smo pri sprejetju niza ukrepov, ki so namenjeni temu, da bi lahko aktivno sodelovali v tem procesu. Od takrat smo že več sej odbora Libe namenili tema globalnima dogovoroma. Govorili smo tudi z odboroma Deve in Afet v parlamentu. Hvala vsem gostom, ki so danes tukaj in ki nas spremljajo tekom tega procesa. Kolegice in kolegi, Danes boste besedo dobili tudi vi, nacionalni parlamenti, govorili pa bodo tudi drugi deležniki, pa tudi komisar. In ponuja se nam priložnost, da dosežemo napredek. Čim bolj smo želeli okrepiti vključenost kolegic in kolegov iz nacionalnih parlamentov, kajti zavedamo se, da najpomembnejše razprave tečejo prav na nacionalni ravni. Iz praktičnih razlogov bomo storili tako. Tolmačenje je na voljo v vse uradne jezike, razen v irščino. Zasedanje je strukturirano na preprost način. Imeli bomo dva usporedna procesa. Najprej bomo govorili o globalnem dogovoru o beguncih, v drugem delu pa bomo govorili o globalnem dogovoru o varnih, urejenih in zakonitih migracijah. Vsi naši govorniki so vključeni na različnih ravneh in so sodelovali iz različnih zornih kotov. Oni bodo predstavili smernice, kako bi lahko upravljali z migracijami v prihodnjih desetletjih. Evropski parlament pripravlja resolucijo, ki bo na voljo marca. Vendar, končni rezultat je kolektivni proces in vsi moramo delati na tem, da zagotovimo konsens. Pripričan sem, da bo današnja seja prispevek v to smer. In še nekaj, Evropski parlament bi moral prav tako sodelovati na konferenci, ki bo v Maroku decembra. Evropski parlament pa bo v okviru prizadevanj Evropske unije prispeval tudi k razpravam na področju azila in migracije. Zdaj pa bom z veseljem dal besedo gospodu Kristeji, ki je podpredsednik odbora za zonanje zadeve. Izvolite, beseda je vaša. So much, hvala lepa, gospod predsednik Klod Moraš, hvala lepa za organizacijo tega medparlamentarnega srečanja. Hvala kolegicam in kolegom iz nacionalnih parlamentov, hvala, da ste se oglasili v Bruslju. Vesel sem, da imamo zdaj priložnost za poglobljeno razpravo s poslanci z vse Evropske unije, kajti to je res pomembna tema. Evropski parlament podpira prizadevanja OZN za to, da bi oblikovali globalni okvir za migracije in begunce. Zato procese dogovorov spremljamo zelo odblizu. To se je začelo leta 2016 z vrhom, lani pa so potekala posvetovanja. Medvladna pogajanja, ki so se pravkar začela, bomo prav tako natančno spremljali. V pogajanjih smo poskrbeli, da se je slišal naš glas in to med drugim tudi z resolucijo, ki bo sprejeta marca. Generalni sekretar OZN je v nedavnem poročilu povedal, da so migracije globalen problem. Okrog 260 milijonov je migrantov po vsem svetu in teh bo vedno več. Obroženi spopadi, podnebje, podnebne spremembe, demografske spremembe in vedno večje razlike v bogatstvu med različnimi deli sveta bodo vsi prispevali k temu, da bodo do ljudje zapuščali domove v iskanju lepše priložnosti. Migracije so problem, ki preprosto ne bo izginil. Nobena država sama ne more rešiti tega problema. Zato moramo sodelovati z drugimi, zato da bomo dobro urejali migracije in to na način, ki bo koristil tako migracijam oziroma migrantom in beguncem, kot tudi državam gostiteljicam potrebujemo mednarodna pravila, ki bodo zagotavljala urejeno upravljanje z migracijami. Migranti in begunci morajo biti zaščiteni, prav tako pa moramo čim bolj izkoristiti priložnosti, ki jih mednarodne migracije ponujajo. In mm, temu je namenjen globalni dogovor o beguncih in migrantih. Vlade bodo za prvič sedle za isto mizo in se dogovorile, o temeljih načelih za upravljanje z migranti in begunci na globalni ravni. Osnutek je bil objavljen pred nekaj tedni. Tam so objavljena določena načela in to predstavlja odlično podlago za medvladna pogajanja in z veseljem bom prisluhnil našim govornikom in tudi seveda nacionalnim poslancem. Hvala lepa. Hvala, gospod Kristeja kolegice in kolegi, kakor sem že dejal, on prihaja iz odbora AFET in to je del našega celovitega pristopa glede obravnave teh dveh dokumentov. Videli boste, da v obeh delih nastopajo zelo pomembni govorniki in to kaže, da je ta tema zelo pomembna za nas. In osrednji govor bo imel komisar Avromopolus. Vesel sem, da je spet tukaj, tesno sodeluje v tem procesu in zahvaliti se mu želim za njegova prizadevanja do sedaj, gospod Aromopolos. Beseda je vaša, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovane poslanke in poslanci, spoštovane nacionalne poslanke in poslanci, zelo sem vesel, da sem danes tukaj da lahko govorimo o tem procesu. Namreč do konca leta naj bi sprejeli globalni dogovor OZN o beguncih, prav tako naj bi sprejeli dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah. Vesel sem, da imamo tukaj predstavnike UNHCR in OZN. To je kritičen trenutek v zgodovini mednarodnega sodelovanja. Mislim, da bo to res vplivalo na potek zgodovine za prihodne generacije. Gre za priložnost, da razvijemo razumevanje tega, kako lahko učinkovito upravljamo z migracijami skupaj, zdaj in v prihodnosti. Evropska unija ima tukaj pomembno ulogo. Morda veste, da sem bil prejšnji teden v New Yorku. Sestal sem se z gospodom Gutierrezom, on je generalni sekretar OZN. Sestal sem se tudi z posebnim predstavnikom za mednarodne migracije, Liz Harbour, in tudi z slovaškim ministrom za zonanje zadeve sem se sestal. Oni pričakujejo, da bo Evropa odigrala pomembno vlogo v teh pogajanjih. V zadnjih treh letih je Evropska unija že okrepila sodelovanje z ključnimi partnerskimi državami. V našem interesu je, da okrepimo sodelovanje na globalni ravni. Zakaj? Prvič zato, ker si naši državljani želijo, da bi bolje upravljali z migracijami. In to tudi čisto upravičeno zahtevajo. Drugič, zato, ker to ni nacionalna ali evropska odgovornost, gre za globalno odgovornost. In tretjič, bolje moramo biti pripravljeni na prihodnost. Res je, v prihodnosti se bomo morda soočali z drugimi krizami, ampak ne smemo več biti nepripravljeni. To se je namreč zgodilo pred štirimi leti. Evropa se je znašla pred nikoli prevideno situacijo in res nismo bili pripravljeni. Razmere na področju migracije v Evropi so še vedno krhke, naš odziv pa je treba še okrepiti pri vsakem dogovoru moramo doseči dobro ravnotežje. Ravnotežje, kot smo ga poskusili zadeti v naši celoviti migracijski politiki. V Evropi že tri leta delamo na skupnem pristopu in rezultati so že vidni. Leta 2017 je v Evropsko unijo prišlo 20 odstotkov manj ljudi kot leta 2014, torej pred krizo. Naše zunanje meje so bolje zaščitene, so tudi bolje upravljene. Pogoje življenja za migrante v tretjih državah so se izboljšali z našo pomočjo. To vključuje tudi Turčijo prošnje za azil so padle za 50 odstotkov in države članice so pospešile ocenjevanje in obravnavo teh ulog. Zagotovili smo tudi to, da se nadaljuje delo pri iskanju varnih in pravnih poti v Evropo. Mi pa moramo delati na prihodnosti, na prihodnih dogovorih. Razprave o globalnih dogovorih bi morale biti tudi priložnost za to, da spremenimo, kako se govori o migracijah v Evropi, pa tudi na globalne ravne. Na tej točki želim povedati, da se zelo zanašam na vas, na evropske poslance in tudi na nacionalne poslance. Vi posredujete sporočila državljanom v zvezi z migracijami ampak te izjave morajo temeljiti na dejstvih, ne na mitih. Zato bom podal nekaj komentarjev v zvezi z vsakim globalnim dogovorom. Na začetku bom spregovoril o globalnem dogovoru o beguncih. Število nasilno razseljenih ljudi po svetu je višje od 65,6 milijona. Torej, več kot 65,6 milijona ljudi je nasilno razseljenih. Begunci v zadnjih letih še posebej trpijo. Čisto jasno želim povedati, da je sprejetje globalnega dogovora v zvezi s tem zgodovinska nuja. Evropska unija bo še vedno delala na tem, da se preprečujejo vzroki za nasilne razselitve, zato da se, naprimer, preprečujejo konflikti. Seveda, boj proti vzrokom za razselitve traja nekaj časa. Razmere v Siriji bodo napete še kar nekaj let. Po drugi strani se pojavlja potreba po globalni delitvi odgovornosti in tudi po solidarnosti, zato da bomo lahko namestili to rekordno število razseljenih ljudi. Dodana vrednost globalnega dogovora o beguncih je ta, da bomo oblikovali trajnostne rešitve, zato da bomo kolektivno bolj pripravljeni, da se bomo lahko odzvali na migracijske tokove ljudi, ki bežijo pred konflikti globalni dogovor mora zagotoviti boljšo delitev odgovornosti med državami. Evropska unija podpira ta cilj. Na osnovi izkušenj iz preteklih let vemo, da moramo oblikovati mehanizme, ki bodo odporni na krize, zato da bomo zaščitili ljudi v Evropi, seveda sodelovati pa moramo tudi s partnerji v tujini. Zato lahko v zvezi s tem rečem, da Evropa drži besedo. Leta 2016 je status zaščite dobilo 672 tisoč ljudi. Leta 2017 so države članice odobrile zaščito 382 tisoč osebam. To so Afričani, Sirici in Iračani. Po drugi strani druge države na Bližnjem vzhodu in v Afriki naseljujejo in gostijo še več beguncev. Naša naloga je, da jim zagotovimo vso potrebno podporo. To je tudi v našem interesu. Zato je izjava EU Turčija dober primer tega, kako lahko pomagamo državi ki gosti več kot 3 milijone beguncev. Evropski instrument za begunce v Turčiji ima skupni proračun 3 milijarde evrov. In izkazalo se je, da je to pravo orodje za zagotavljanje praktične pomoči. Od humanitarne pomoči do izobraževanja, zdravstvene nege, infrastrukture ter socialno-ekonomske pomoči za begunce pomagali pa smo tudi skupnostim gostiteljicam. Ljudje bežijo iz vojnih območij in bežijo tako daleč, dokler ne pridejo na varno. Pomagati moramo beguncem v sosednjih državah. Če bomo to storili, potem se ljudje ne bodo odločali za dolga in nevarna potovanja in prav tako ne bodo padli v roke tihotapcem in trgovcem z ljudmi. Osnutek besedila smo že dobili, kakor sem dejal, in tam je tudi nekaj elementov o skupnosti gostiteljice za begunce. Prav tako moramo okrepiti pravne poti, zato da bomo zmanjšali pritisk na te države. V zadnjih dveh letih je Evropa dosegla veliko napredka. Z izvajanjem scheme za preselitev, ki je bila sprejeta julija 2017 in s pomočjo izjave EU Turčija, smo preselili približno 27 tisoč beguncev. Želimo pa iti še dlje preseliti želimo 50 tisoč ljudi v naslednjih dveh letih. Z globalnim dogovorom bi morali doseči, da se v to schemo preselitev vključijo tudi druge države. Obžalujem umik ZDA iz globalnega dogovora. To je velika pomembna in odlična država, ki ima dolgo tradicijo preselitev. Oni bi lahko bili pozitiven vzgled za druge države. Prav tako pozdravljam druge operativne ukrepe, kar zadeva sprejetje in nastanitev. Bolj koordiniran pristop je zelo pomemben za varnost vseh. Nove prišleke je treba temeljito pregledati, uporabiti pa moramo tudi vse zbirke podatkov, ki jih imamo na voljo, zato da bomo bolje upravljali stokovi in da bomo bolje ocenili potrebe ljudi. To je ključnega pomena, če želimo odkriti, kateri migranti so randljivi, zlasti otroci, in oni si zaslužijo res prilagojen pristop. Bistvo dogovora o beguncih je, da ne smemo zaspati na lavorikah. Da, skupaj smo si zadali nalogo, da bomo podprli begunce in tudi sosednje države, ki so prizadete zaradi konflikta v Siriji, na primer. Ampak konflikta, nažalost, še ni konec. Situacija, kot je kriza z rohinjici, nam kažejo, da se bodo pojavile tudi druge usporedne krize, drugi na svetu in na to moramo biti pripravljeni. Zdaj pa še globalni dogovor o migracijah. V zadnjem času se veliko govori o ljudeh, ki bežijo pred konfliktom, ampak ne smemo pozabiti, da večina ljudi danes ne beži pred konflikti mobilnost bo ključni element današnjega časa. Zgodovinarji prihodnosti naj bi nas eh, opredelili kot obdobje mobilnosti, naš današnji čas. Vprašanje je ne kako to ustaviti, ampak kako s tem bolje upravljati. Pred dvema urama sem se srečal z dvema stranema, ki prav tako sodelujeta pri pripravi tega dokumenta. Zahvalil sem se jima za to, da sta v osnutku zagotovila dobro osnovo in z njima sem delil svoj pogled. Globalni dogovor bo učinkovit le, če jasno ločuje med zakonitimi in nezakonitimi migracijami. In če gremo še naprej, kot del globalnega dogovora morajo vse države priznati, da bodo države, ki sprejema ljudi, morale dopustiti, da ljudje pridejo na njihovo ozemlje države izvora bodo morale ponovno sprejeti svoje državljane, ki se selijo na nezakonit način. In kolegice in kolegi, demografije ne smemo zanemariti, po drugi strani pa seveda ne smemo zanemariti ekonomike ali ekonomskih vprašanj. To vprašanje bo ključnega pomena, če želimo bolje upravljati z migracijami, če bomo zadevo dobro zastavili, bi to lahko pozitivno vplivalo na naše gospodarstva in družbe. To bi lahko bilo dobro za migrante in tudi za države. Zato sodelujemo z državami članicami in pripravljamo ciljno usmerjene pilotne projekte, zato da bi imeli možnosti zakonitih migracij z določenimi tretjimi državami. Obenem pa je treba razmisliti tudi o gospodarskem stanju držav gostiteljic in njihovo zmogljivost integracije, prav tako pa moramo govoriti o socialno-ekonomskih pogojih držav izvora. Obenem pa moramo resno vzeti tudi boj proti nezakonitemu zaposlovanju. Zagotoviti moramo, da bodo ljudje lahko delo upravljali, ampak na zakonit način. Da bodo to lahko delali tisti, ki zakonito bivajo na določenem ozemlju. Biti moramo pošteni, realistični in pragmatični. Tisti, ki nimajo pravice do bivanja, se morajo čim prej vrniti. Naši državljani pričakujejo, da bomo v zvezi s tem dosegli rezultate. Gostoljubni smo lahko do tistih, ki to potrebujejo, samo če naše gostoljubnosti ne bodo zlorabljali tisti, ki pomoči niso potrebni. Globalni dogovor bi moral govoriti o gonilih migracij in v zvezi s tem je mednarodno razvojno sodelovanje ključnega pomena. Čisto jasno bi morali zagotoviti tudi, da bodo države izvora morale sprejeti svoje državljane nazaj. Evropa že sodeluje z določenimi tretjimi državami, naprimer Bangladešem, Gvinejo in Etiopijo. Govorimo o vračanju in o ponovnem sprejemu. Globalni dogovor o migracijah mora ta napredek podpreti in tudi okrepiti. In na koncu še nekaj, Tisti, ki so prišli v naše države, ne glede na to, ali so begunci ali drugi zakonito bivajoči imigranti, morajo v naši družbi imeti ustrezno mesto in tudi ustrezno vlogo. Ulaganje v integracije je v našem socialnem in tudi ekonomskem interesu, če želimo seveda imeti celovite družbe v prihodnosti kolegice in kolegi, časa ni veliko, ta dva dogovora prihajata ob pravem času. Zavahljujem se Klodu za to sejo danes, za to konferenco, ta je zelo pomembna. Biti moramo pogumni in ambiciozni. Politično, operativno, pa tudi finančno. Evropska unija in države članice morajo govoriti soglasno na mednarodni ravni, zato da bi dosegli dogovor v zvezi s tema globalnima dogovoroma še do konca leta. V našem interesu je, da dosežemo globalno razumevanje o tem, kako upravljati z begunci in migranti na globalni ravni. Računam na vse vas, da se boste udeležili plodnega in konstruktivnega dialoga v okviru svojih parlamentov in z svojimi vladami. Sam pa bom parlament obveščal, kot vedno, o razvoju dogodkov, o pogajanjih v New Yorku in z veseljem bom z vami govoril o tej zelo pomembni temi. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Dimitrius. Povedali ste, kako pomembna so ta vprašanja. Vi ste to na zelo lep in logičen način predstavili. In to kaže, kako težka bo pot do teh dveh globalnih dogovorov. Hvala lepa za ta osrednji govor. Zdaj bomo kar nadaljevali s prvim delom, preden se bo začela razprava z nacionalnimi poslanci. Vesel sem, da so danes z nami predstavniki svetega sedeža OZN in drugih organizacij. Lepo prosim, da se oglasite tukaj spredaj. Hvala še enkrat eh, komisarju in njegovi ekipi. Kolegice in kolegi, za trenutek bomo prekinili, samo da se naši govorniki namestijo. Um, Kolegice in kolegi, da ne bom preveč tratil vašega časa, bom zdaj lepo naredil uvod, medtem ko se kolegi postopoma usedejo na svoje sedeže. Torej, lep pozdrav vsem. Ta prvi del je zasnovan tako, da bodo najprej besedo dobili gosti, potem bo sledila razprava z nacionalnimi poslanci in z evropskimi poslanci. Roberta Metzola in Cecilia Kienge sta poročevalki za celovit pristop k migracijam, oni dve bosta sopredsedovali temu prvemu delu. Vesel sem, da je z nami tudi poseben gost oziroma več posebnih gostov, ki bodo predstavili svoj pogled na to vprašanje, torej na globalni dogovor o beguncih. Povedali nam bodo tudi, kako gledajo na dosežen napredek. Vesel sem, da so danes z nami. Ni prvič, da so z nami, zato sem res vesel, da jih lahko ponovno gostimo. Volker Turk je na mestni visokega komisarja OZN za begunce. Potem je z nami tudi Leonora Njeta Leona vodja enote za razvoj politike in regionalno strategijo pri generalnem direktoratu Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito. Z nami je tudi Aspazija Papadopolo, višja referentka Evropskega sveta za begunce in izgnance ter pater Fabio Baggio, podsekretar oddelka za migrante in begunce pri svetem sedežu. Njujorška deklaracija, kolegice in kolegi, se nanaša na praktične vidike Hvala lepa, mimo grede tudi obema veleposlanikoma. Komisar je omenil oba veleposlanika, ki bosta del drugega panela. To, kar imamo danes pred seboj, tako imenovani zero draft, je osnova za nadaljne razprave. Naši gostje se bodo lotili osnutka tega dokumenta, sledila bo tudi razprava o obeh predlogih globalnega dogovora. Najprej Volker Turk, namestnik visokega komisarja za zaščito pri uradu NHCR. 10 do 15 minut je beseda vaša. Mi boste povedali, kako UNHCR gleda na ta vprašanja. Dobrodošli in izvolite. Uh, Hvala lepa, predsednik Moraes. Lep pozdrav tudi vsem članicam in članom parlamenta. Gospe in gospodje, v veliko veselje mi je, da imam danes to priložnost, da se z vami pogovarjam, z vami, s poslanci o tem izjemno pomembnem vprašanju, s katerim se sooča Evropa. No, iskreno rečeno, s tem vprašanjem se soočajo posod po svetu, sicer na drugačne načine, računamo pa seveda tudi na vašo podporo, vašo osebno podporo, gospod predsednik, pa tudi na podporo Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov. Vem, da tudi na medparlamentarni ravni opravljate veliko dela tako na področju migracij kot na področju beguncev. Sam bi se seveda želel osredotočiti na ta globalni dogovor o beguncih. Preden se lotim podrobnosti, bi rad na kratko izpostavil, kakšen je kontekst. To je omenil že komisar Avramopoulos, vsaj delno, bi pa rad predstavil še vidik UNHCR-ja. Pomembno je, ko se bomo pogovarjali o teh vprašanjih, da ohranimo v mislih tudi ta globalni kontekst. Priča smo vsaj v zadnjih nekaj letih porastu pojava tako z vidika številk, kot z vidika obsega, razsežnosti in tako naprej. Uh, To zgolj kaže na to, da je ogromno teh prisilnih razselitev. 22,2 milijona beguncev je na svetu. To so ljudje, ki so zbežali pred preganjanjem nasilja, pred konflikti, pred hudimi kršitvami človekovih pravic. Vse bolj pogosto tudi ugotavljamo, da ko sem tem pojavom prispevajo tudi drugi vidiki, naprimer okoljske spremembe, podnebne spremembe. To sicer ne igra neposredne vloge, ampak v nekaterih državah, v afriškem rogu, v Etiopiji, Somaliji in drugod, pa so ti okoljski podnebni dejavniki izjemno pomembni pri vsem tem preseljevanju prebivalstva. Še posebej je to relevantno v okviru evropske razprave ne smemo pozabiti na to, da države, ki so najbolj prizadete zaradi tega pojava, niso v Evropski uniji, so na jugu našega planeta. 85 odstotkov teh držav je v najbolj revnih delih sveta, te države se tako ali tako že soočajo s svojimi težavami, predvsem z vidika razvoja. Iz Južnega Sudana je v Ugando prišlo več milijonov beguncov. Lahko si verjetno predstavljate, kaj to pomeni za skupnosti, za infrastrukturo v teh državah. Kako je to vplivalo tudi na njihove zmogljivosti, ko gre za ponujanje razvojne in humanitarne pomoči. 60 odstotkov vseh beguncev je trenutno v desetih, recimo, državah gostiteljicah, tja smo jih razselili. Ugotavljamo tudi, da ne gre zgolj za begunce, gre tudi za notranje razseljene osebe, nekje 43 milijonov jih je, nekje 10 milijonov oseb je brez državljanstva. Tudi komisar Avramopoulos je prej povedal, kaj se dogaja v Mjanmaru, v Bangladešu. Skoraj da 700 tisoč beguncev je v tem območju, ogromno rohingicev je zbežalo. Vsi ti posamezniki pa so seveda deležni hude diskriminacije in tudi drugih kršitev. Ena od prvih resolucij generalne skupščine iz leta 1946 je jasno navedla, da so begunska vprašanja vprašanja, ki zadevajo celotno mednarodno skupnost. Gre za vprašanja, ki imajo mednarodno razsežnost, zato tudi potrebujemo mednarodni odgovor na te probleme. Tudi to priznanje znotraj Združenih narodov je jasen znak, da moramo nekaj ustoriti s tem v zvezi. Od leta 1946 naprej smo bili priča temu, da potrebujemo trden, operativen, pravni okvir, znotraj katerega se lahko odzivamo na potrebe beguncev. To se je krepilo, razvijalo, ne zgolj na pravni in institucionalni ravni, temveč tudi preko oblikovanja institucij, kot je naprimer UNHCR, pa tudi organizacija Združenih narodov za nudenje pomoči Palestini. Njujorška deklaracija je pomembna, ker je sprožila dva procesa, oblikovala dva proizvoda, torej ta dva globalna dogovora. UNHCR, no, pravzaprav je visoki komisar bil zaprošen, da letos na podlagi praktičnega izvajanja celovitega okvira za odziv na begunska vprašanja pripravi nek predlog. Upoštevali smo tudi izkušnje na področju beguncev, sodelovali smo z nevladnimi organizacijami, z verskimi skupnostmi, z drugimi institucijami, državami in tako naprej. Vsi skupaj smo pripravili skupno besedilo. Zdaj smo nekje v zadnji tretjini tega procesa. Nekaj smo se naučili iz preteklosti. V 13 državah smo izvajali ta pristop. Imeli smo tudi več tematskih konferenc v Ženevi na to temo lani. Ogromno je bilo tudi regionalnih posvetovanj. Pripravili smo tako imenovani zero draft, ničelni osnutek globalnega dogovora, tega smo objavili 31. januarja. Takrat enkrat smo tudi sprožili formalna pogajanja v Ženevi, sodelujemo z državami članicami in z ostalimi deležniki. Pogovarjamo se o tem, kako lahko zagotovimo, da bo ta globalni dogovor še obogaten, kako ga lahko napolnimo tudi z izkušnjami, ki jih imajo države, ki se soočajo s tem problemom. Vključiti moramo tudi vsa naša prizadevanja, prizadevanja, ki jih je spostavil komisar Avramopoulos, prizadevanja vašega odbora, odbora AFET in tako naprej. Kaj pravzaprav je ta ničelni osnutek oziroma predhodni osnutek globalnega dogovora o beguncih? V tem besedilu skušamo nasloviti eno od večnih vrzeli. Gre za delitev odgovornosti na mednarodni ravni. To je eno od bolj težavnih vprašanj, s katerim se soočamo že več let. Sicer se to omenja tudi v preambuli konvencije iz leta 1951, ampak nikoli se to ni natančno podrobno opredelilo. Omenja se zgolj potreba po mednarodnem sodelovanju. Kako naj to dosežemo, kako naj se tega lotimo, kdo je odgovoren za to, to pa ni nujno natančno opredeljeno. Vsaj ne tako podrobno, kot bi si želeli vendarle gradimo na izkušnjah, ki jih imamo. Skoraj da 70 let izkušenj imamo na tem področju. Globalni dogovor zato skuša izpostaviti podporne ukrepe, ki jih potrebujejo države, ki jih ta pojav najbolj prizadeva, naprimer Bangladeš, Uganda, Tanzanija, Etiopija in druge. Ali pa veljajo ti ukrepi tudi za tiste države, kjer se konflikti nikakor ne končajo. Naprimer, sirskih beguncev je v sosednjih državah Sirije kar 5,3 milijona. Mi skušamo zajeti večje število držav v ta dogovor, ne zgolj tiste države, na katere se zanaša mednarodna skupnost, v mislih imam države donatorke, Evropska unija in države članice Evropske unije igrajo pomembno vlogo, zajemamo pa tudi področje, kot je naprimer preseljevanje. Preseljevanje je ključno tudi z vidika solidarnosti, ki jo potrebujemo. Ne zgolj za reševanje situacij, ki so blizu Evrope, temveč na globalni ravni. Gre za globalno deljenje odgovornosti. Nadalje želimo delati tudi na področju humanitarnega razvoja. Svetovno banko imamo dobre izkušnje, Svetovna banka se vključuje v delo ko begunci, naprimer, ostanejo v konfliktnih situacijah, ki se kar ne končajo, je pomembno, da zagotovimo dovolj zgodaj tudi razvojno pomoč. Zato, da lahko otroci, naprimer, dostopajo do izobraževalnega sistema, da se zdravstvene storitve ponujajo ne zgolj za begunce, temveč tudi za gostiteljske skupnosti. Želimo vse to izkoristiti tudi zato, da ponudimo dodatne priložnosti z razvojnega vidika. Zagotovo se osredotočamo na iskanje rešitev, kot veste, rešitve niso bile najbolj očitne, že kar nekaj časa jih iščemo, še posebej, ko gre za prostovoljno vračanje oseb, ampak ko se bomo lotili korenin problemov, ko bomo delali več na preventivi, ko bomo iskali ustvarjalne načine, kako se lotiti vseh teh izzivov, kot je rekel tudi že generalni sekretar, bomo lahko zagotovili večjo podporo tudi strani mednarodne skupnosti. Globalni dogovor o beguncih ni pravno zavezojoč, ne gre za novo pogodbo, ne gre za novo konvencijo, bo pa istočasno imel ta dogovor velik političen pomen, ker ga bo sprejela celotna mednarodna skupnost. Torej 193 držav bo sprejelo ta globalni dogovor, In zaradi tega se bodo tudi povezave med državami spremenile, sodelovanje bo opredeljeno drugače. Tudi vi kot poslanci se lotevate teh vprašanj. Če smem, bi predlagal, da zagotovimo predvsem čim večjo podporo temu dogovoru. Pomembno je, da se prizna, da imajo begunska migracijska vprašanja globalno razsežnost. Evropa je del tega globalnega območja, niste nek izoliran otok, vi igrate pomembno vlogo, ne zgolj države članice, temveč tudi evropske institucije, še posebej komisija. Zagotoviti moramo, da bodo instrumenti predvidljivi, da bodo dovolj dobro financirani. Vi kot poslanci imate tudi nadzor nad proračunom, nad večletnim finančnim okvirom. Tisto, kar je komisija začela v svojem proračunskem postopku, je, da zdaj upošteva tudi to razsežnost razseljevanja ljudi. Potrebujemo dovolj podpore tudi za ta vidik. Tudi pomembne države gostiteljice so rekle, da je osnutek sicer dober, ampak da potrebujejo več zavez strani drugih držav na svetu, glede na to, da te države gostiteljice nosijo največje breme, ko gre za nudenje gostoljublja beguncem. Vi lahko zagotovite več predvidljivosti, ko gre za financiranje tako humanitarnega vidika, kot tudi razvojnega vidika. Vsaj na področju preseljevanja oseb bi bilo to zelo dobrodošlo. Je pa zagotov, treba zagotoviti tudi dopolnilne poti, ne zgolj preseljevanje. Preseljevanje je zgolj začetek tistega, kar potrebujemo. Številke so še vedno preniske. Preseljevanje je pomembno ne samo v kontekstu srednjega sredozemlja. Upoštevati morate tudi razmere v Afriki, v Siriji. Tisti najbolj ranljivi bodo morali imeti možnost dostopati do varnih okoliščin v drugih državah. In tu ne gre zgolj za finančno pomoč vredno nekaj tisoč, potrebujemo stalno financiranje, da bodo države, ki so še najbolj prizadete zaradi tega pojava, vedele, da je preseljevanje pomemben instrument. Vi se ukvarjate tudi z azilnim sistemom. Globalni dogovor se neposredno tega vprašanja ne loteva, morda posredno. Uh, ampak vse, kar je vezano na zonanjo solidarnost, je vezano tudi na evropski azilni sistem. Še posebej, ko gre za mehanizme o solidarnosti, o katerih se pogovarjate, ko gre naprimer za preseljevanje. Države, ki so najbolj prizadete, morajo biti deležne solidarnosti strani drugih držav Evropske unije. Pomembno je tudi to, da Evropa pošlje sporočilo, ki bo jasno izražalo, da je pravica do azila, kot je to opredeljeno v Evropski listini, pravica, ki se jo spoštuje, da gre za temeljno vrednoto, ki jo upoštevate tudi pri vseh razpravah o teh vprašanjih. Mi bomo še naprej nadaljevali s posvetovanji z državami članicami v naslednjih mesecih. Upam, da bo ta predhodni osnutek zaključen nekje do julija. Temeljno vprašanje pa je, kako najti ravnotežje. Na eni strani med prostovoljnostjo tega dokumenta in na drugi strani potrebo po dodatnih zavezah, v smislu, da bomo pomagali državam, ki so še posebej prizadete, da jim bomo pomagali nositi odgovornost. Potrebujemo ustrezne mehanizme, ki jih je treba opredeliti tudi v tem osnutku lahko vam zagotovim, da bo to eno od težjih vprašanj, s katerim se bomo soočali v naslednjih tednih in mesecih. Računamo na Evropo, na vas kot poslance, da pri tem odigrate in še naprej igrate aktivno vlogo. Do zdaj ste bili zelo aktivni, za kar se vam zahvaljujem, ampak upam, da boste tudi v prihodnje odločno podpirli ta proces. Hvala. Turk. Hvala lepa, gospod Turk. Hvala lepa, da ste predstavili tudi vidik Združenih narodov. Kolegice in kolegi, Pri razpravi bi vas rad na nekaj opozoril, zlasti nacionalne poslance. Če želite besedo, prosim, da izpolnete te obrazce, te lističe, ki jih ravno kar držimo v rokah, kar nekaj se vas je že prijavilo k besedi. Sicer smo časovno omejeni, ta prvi del naj bi zaključili 15 čez četrto. Po osmih minutah, ko govorite, vas tako ali tako nihče več ne posluša, to mi lahko verjamete. Ogromno ljudi se želi oglasiti, vsi boste dobili besedo za dve minuti. Če se še niste prijavili k besedi, mi prosim posredujte listič, ta roza listič. Dvoranskemu osebju ga lahko oddate, čez pet minut bom nehal sprejemati prijave k besedi. Zdaj pa bo gospa Nieta Leona predstavila še vidike Evropske komisije. Gospa Nieta Leona, nisva se še srečala, izvolite. Vem, da sem prej rekel, da ne smete biti predolgi, ampak lahko tudi vi govorite 8 minut kot vaš predhodnik. Hvala, gospod predsednik, spoštovane članice in člani Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov, dragi panelisti. Hvala lepa tudi, da ste povabili Evropsko komisijo na to pomembno srečanje. Na začetku bi rada najprej pohvalila vse te pobude. Komisar Avramopoulos je sicer to že izpostavil. Ampak pobuda, da se danes organizira to srečanje, je pravočasno prišla. Namreč ravno kar sta bila objavljena oba predhodna osnutka globalnih dogovorov, kmalo se bodo tudi začele razprave o teh globalnih dogovorih. Tako kot komisar Avramopoulos in tudi namestnik visokega komisarja bi sama rada čestitela Evropskemu parlamentu ker je pri teh dveh pomembnih tematikah vključil vse deležnike. Leta 2016 je bila sprejeta New Yorkska deklaracija za migrante in begunce. S tem smo se skušali odzvati na množične migracije in na prisilne preselitve. Preko migracij je mednarodna skupnost sprejela zavezo, da se bo bolje lotila upravljanja migracijskih tokov, da bo bolje porazdelila tudi odgovornost za begunce. Število migrantov, beguncev in prosilcev za zaščito se dramatično povečuje. Zelo verjetno se bodo številke še povečale zaradi novih konfliktov in zaradi starih nerazrešenih konfliktov. Globalni dogovor o beguncih zato zagotavlja edinstveno priložnost, da izboljšamo smotrnost, učinkovitost in tudi trajnost odziva na begunske situacije. Dolgo časa je Evropska unija predstavljala ključnega partnerja UNHCR-ju pri reševanju begunskih vprašanj. Več let je Velik del evropskega proračuna bil namenjen reševanju prisilnega preseljevanja v Libanonu, Turčiji, Ugandi, Keniji, Iraku. To so bila ključna žarišča, kjer smo tudi mi posredovali, če naštejem zgolj par primerov. To priložnost bi res rada izkoristila za to, da pohvalim vse vas za vse vložen trud, še posebej bi rada pohvalila države, gostiteljice, ki gostijo največje število beguncev. Potrebujemo tudi finančna sredstva za reševanje prisilnega preseljevanja. Evropska unija je sprejela nove politike na tem področju. Aprila leta 2016 je komisija sprejela sporočilo o prisiljenem preseljevanju in razvoju. Šlo je za Evropsko zavezo na humanitarnem vrhu, ki je potekal v Istanbulu maja 2016 to politiko smo oblikovali na podlagi večletnih izkušenj, ko smo reševali težave prisilno razseljenih oseb, tako notranje razseljenih oseb in beguncev. Pomembno je, da ohranimo pristop, ki beguncem omogoča ne samo, da preživijo, temveč moramo storiti več. Posebej je problematično to, koliko časa trajajo te prisilne preselitve, kajti krize se kar ne končajo. Mi smo skušali preprečiti prisilno preseljevanje, ne želimo, da bi se vleklo v nedokled. Želimo zagotavljati tudi humanitarno pomoč v teh primerih. Spodbujamo tudi vključevanje humanitarnih, razvojnih in političnih akterjev pri odpravljanju ključnih razlogov, zaradi katerih prihaja do prisilnega preseljevanja. Pomagamo tako zvonim državam, kot tudi državam gostiteljicam spodbujamo ukrepe, ki pomagajo razseljenim prebivalcem, da živijo čim bolj dostojno, da prispevajo tudi k eh, gostiteljskim skupnostim. Trenutno pripravljamo sporočilo za različne situacije. Temeljna načela v teh sporočilih pa so usklajena z eh, načeli iz celovitega okvira za odziv na begunce in za načeli z tega globalnega dogovora o beguncih. Ne želim ponavljati tega, kar je že povedal komisar Avramopoulos, ampak vseeno bi imela nekaj splošnih pripomb. Kot prvo, Evropska unija priznava, da UNHCR igra ključno vlogo tudi pri tem celovitem okviru za odziv na begunce, tudi pri razvoju globalnega dogovora. To priložnost bi rada izkoristila za to, da pohvalim vlogo UNHCR-ja do sedaj v tem procesu. Drugo, Evropska unija je tudi podarila svojo zavezo konvenciji in protokolom o osebah brez državljanstva, ker je to pomembno z vidika nudenja zaščite beguncev. Evropa tudi podpira ta predhodni osnutek globalnega dogovora, na voljo že imamo celovit okvir za begunce. To smo dopolnili tudi z akcijskim načrtom. Namestnik visokega komisarja je pregovoril o tem. Kar zadeva akcijski načrt, veseli smo, da skušate dodatno okrepiti odziv na begunce tudi znotraj celovitega okvira. Potrebujemo dolgoročni celovit odziv, deliti moramo odgovornost, poskrbeti za mednarodno sodelovanje, zagotavljanje solidarnosti, vključiti moramo različne deležnike, poskrbeti moramo za trajnostne rešitve. To so ključni elementi, ki bi se morali odražati tudi v globalnem dogovoru o beguncih. V prihodnih mesecih bo Evropska unija konstruktivno sodelovala v razpravah in posvetovanjih. Ta se bodo odvijala v prihodnje upam, da bodo vsi ti procesi prinesli do sprejetja globalnega dogovora o beguncih. To je instrument, kot je rekel komisar Avramopoulos v svojem prispevku, ki ga potrebujemo zdaj bolj kot kadarkoli prej. Hvala lepa, upam, da sem bila krajša od osmih minut. In about seven or eight minutes, what you would say. No, vse to ste povedali v sedmih, osmih minutah. Me prav zanima, kaj vse bi lahko povedali v dvanajstih minutah. Jaz vidim tam, ko se odšteva čas, zelo disciplinirani ste bili. Kasneje bomo imeli še možno zastaviti vprašanja. Ne bom zdaj nikakor ne vlekel nikakršnih sklepov. Besedo pa predajam kolegici Papadopolu iz Evropskega sveta za begunce. Pozdravljeni, hvala, da ste me povabili na današnjo sejo. Rada bi delila z vami še svoje misli in pa našo perspektivo. Nevladne organizacije imajo takšno eh, mnenje, kot ga bom predstavila. To je bilo predstavljeno tudi že v Ženevi. Naj najprej povem, da priznavamo res velika prizadevanja eh, organizacije UNHCR Zelo cenimo njihov trud, eh, tudi to, da vključujejo nevladne organizacije v svoje delo. Pozdravljamo tudi eh, zavezanost Evropske unije reševanju, reševanju tega problema. Sprejta je bila New Yorkska deklaracija eh, in govorili smo tudi o prisilnih razselitvah, humanitarni pomoči in tako naprej. Mi pozdravljamo predhodni usnutek globalnega dogovora. Menimo, da je zelo celovit, pokriva skoraj vsa pomembna vprašanja, veliko pomembnih elementov vključuje. In to res pozdravljamo. Vidimo tudi premik pristopa mednarodne skupnosti. Namreč eh, zdaj se ne osredotočamo več toliko na vzdrževanje oziroma na taborišča, ampak se bolj nudi podpora gostiteljskim eh, skupnostim in pa beguncem. In eh, to se mi zdi zelo pomemben premik v razumevanju, kaj ti zdaj se priznava potreba in pravica beguncev, da delajo. To se krepi kot eh, načelo tudi v tem akcijskem načrtu. Krepi se tudi sodelovanje z drugimi akteri, kot je naprimer Svetovna banka in to se mi zdijo vse zelo pozitivni elementi. Istočasno pa moram povedati še nekaj, če želimo, da bosta globalna dogovora spremenila pristop mednarodne skupnosti in dejansko prinesla izboljšave, potem eh, bi mi izpostavili še dve stvari, ki bi jih tudi morali vključiti in upoštevati pri tem. Mm, potrebujemo kolektivne ambicije. To je tista prva stvar. Kolektivni okvir in kolektivni cilji. Po drugi strani pa bi morali biti tudi um, bolj operativni. Državam bi morali nuditi smernice glede tega, kako se soočiti s temi pomembnimi in velikimi tokovi in kako zagotavljati rešitve za begunske probleme po svetu. No, kar se tiče kolektivnih ambicij, uh, se tukaj za trenutek vrnimo na cilje globalnega dogovora, to so omenjali že govorniki pred mano um, morali bi se začeti ukvarjati uh, s tisto eh, vrzeljo, ki obstaja v zaščiti beguncev. Treba jim je zagotoviti oziroma zagotoviti nasplošno tudi uh, globalno porazdelitev odgovornosti. To je tista glavna zadeva in glavna dodana vrednost, ki jo lahko. Eh, še nudimo. Zato pa potrebujemo tudi boljše opredelitve. Kaj pomeni to globalna porazdelitev odgovornosti? Potrebujemo tudi večje zaveze. Kako bomo to dejansko v praksi izvajali, kako se bo to pokazalo pri sprejemanju beguncev, pri podpori za gostiteljske skupnosti, pri iskanju rešitev, potem rešitve glede preseljevanja. Na ta način bi lahko vključili več držav, eh, v samem zapisu bi morali imeti več obveznosti eh, in ne samo eh, spodbujanja in pa omenjanja možnosti. No, verjetno ste pričakovali tako odziv strani nevladnih organizacij. Druga točka pa je, da potrebujemo tudi bolj eh, globalno porazdelitev Zaenkrat še nismo dosegli kolektivne odgovornosti, tako da bi sodelovalo več držav. In eh, res je to, da večino beguncev gostijo države v razvoju. Eh, moramo pa vedeti, da tudi eh, države prvega sveta oziroma razvite države so gostiteljice, gre torej za kolektivno odgovornost in ta koncept bi radi razvijali prek akcijskega programa. Uh, potem bi radi potrdili tudi pravico do azila in nevračanja. Akcijski program bi lahko ukrepili na ravni zaščite, uh, kar se tiče dostopa do pravosodja, do pravic, uh, varovanja pravic, pravice do azila. To je treba zagotoviti beguncem. Že v preambuli se to omenja potem bi ženevsko konvencijo morali ratificirati eh, vse države. Mednarodna skupnost eh, to potrebuje. No, toliko bi povedala o kolektivni odgovornosti. Po drugi strani pa sem rekla, da bi morali biti bolj operativni. Uh, Eh, predhodni osnutek je trenutno neke vrste hibrid, ki povezuje koncepte in načela eh, z operativnimi smernicami. Trenutno se že pripravlja revizija in dobro bi bilo, če bi vse skupaj pretvorili v eh, dejanske smernice za države članice. Torej, da bi zagotovili neko časovnico ukrepanja od takošnjih ukrepov do srednje in dolgoročnih potem je potrebno nujno načrtovanje, priprava in možnosti za takojšen sprejem. Pristop celotne družbe je tudi pomemben. To je naš moto v vseh razpravah in je ključnega pomena v globalnem dogovoru. To bi lahko bolje izpostavili in to bi državam tudi pomagalo izvajati globalni dogovor treba razložiti, kaj pomeni pristop celotne družbe, kako se to koordinira, kako se doseže udeležbo in sodelovanje beguncev na sistematičen način. Potem, kako se sprožajo tudi nacionalne ureditve, kakšna je vloga lokalnega vodstva, lokalnih organov. Vse to je pomembno. Pomembno pa je tudi vrtostojno spremljanje in ocenjevanje. Ehm, to mora biti pripravljeno, ko eh, bo spred globalni dogovor, kasneje v tem letu. Potrebujemo tudi cilje, ki bodo časovno zastavljeni. Lahko bi se bolj navezali tudi na trajnostne cilje tisočletja in odgovornost je treba izpostaviti. Pa ne gre tukaj samo za odgovornost do držav, ampak tudi do samih beguncev, kajti njim smo mi odgovorni ali jim res pomagamo najti rešitev ali jim države pomagajo ali uh, si lahko zagotovijo neko vzdržno življenje, trajnostno življenje v novi državi. No, pa še dve stvari bi povedala, potem bom zaključila. Odzivi morajo biti tudi prilagojeni kontekstu in regijam. To smo videli že v Evropski uniji. Uh, struktura in uh, uh, mreže na evropski ravni morajo tudi dobiti več smernic. Oba ta dogovora eh, sta komplementarna, to je tudi pomembno povedati, uh, sta mehanizma za uh, koordinacijo. Številne teme zadevajo oba globo, globalna dogovora, torej gre tako za migrante kot begunce. Uh, Večkrat eh, so migracijski tokovi pomešani, v njih najdemo tako migrante kot begunce. Eh, treba pa je zagotoviti seveda eh, podporo in pomoč tudi za ranljive skupine, za otroke, ženske. In to nam mora biti vse čas jasno pred očmi. Hvala. Hvala tudi organizaciji EKRE za uh, ta njihov specifičen pristop in pa za njihovo delo. Zdaj pa bomo nadaljevali. Eh, naslednji govorec je gospod Fabio Baccio. Izvolite besedo. Hvala. Bom govoril italijansko, gospod predsednik, tako da lahko poslušate tolmače. Spoštovane gospe in gospodje, rad bi se predvsem zahvalil gospodu Klodu Morajesu, predsedniku odbora Libe, za to prijazno povabilo, da nakratko predstavim naše mnenje o globalnem dogovoru o beguncih. Predstavil bom seveda mnenje sekcije za migrante in begunce pri svetem sedežu v imenu oddelka oziroma urada za integriran človeški razvoj, ki ga tudi predstavljam. Pomembno je, da vsi skupaj storimo več za to, da bodo procesi, ki jih vodimo, uspešni pri obeh globalnih dogovorih, tako pri dogovoru o beguncih, kot pri dogovoru o varnih, urejenih, zakonitih migracijah. V drugi polovici leta naj bi to izpeljali do konca. Sveti sedež in Evropska unija se seveda morata s tem ukvarjati. Mi smo v svetnem sedežu pripravili tudi akcijski načrt, ki vsebuje 20 točk. Gre za 20 točk, ki smo jih porazdelili skladno štirimi glagoli - sprejeti, zaščititi, spodbujati in integrirati. Gre za niz učinkovitih preverjenih ukrepov. Vsi ti ukrepi skupaj predstavljajo celovit odziv na današnje izzive. Zdelo se nam je smiselno, da pripravimo en sam dokument za oba globalna dogovora in sicer na podlagi ugotovitve, da so migracije vedno bolj sestavljene iz mešanih tokov. Migranti in begunci so v prvi vrsti osebe, ki imajo temeljne pravice in ki jim moramo zagotoviti tudi neutoljivo dostojanstvo. Takšna naša izbira želi predvsem povdariti to, da ko se bomo pogovarjali o teh dveh globalnih dogovorih in ko se bomo o njima pogajali, moramo poskrbeti za čim večjo harmonijo v smislu, da zagotovimo ustrezen odziv na današnje izzive. Seveda pa boste v tem besedilu z 20 točkami našli tudi operativne predloge, ki se nanašajo predvsem na prosilce za mednarodno zaščito. Namreč pomembno je, da upoštevamo tudi praktični vidik Lokalne cerkve in katoliške organizacije vsakodnevno na terenu ugotavljajo, kakšno je stanje, imajo veliko dobrih praks, ki jih lahko uporabijo tudi v drugih geografskih kontekstih. Evropska unija in države članice lahko nedvomno predstavijo številne sorodne dobre prakse, tako kot smo jih predstavili mi v tem dokumentu z 20 točkami. Zato oddelek za migrante in begunce pri svetem sedežu meni, da Evropska unija in države članice lahko dajo zelo velik prispevek k temu procesu, ki trenutno poteka. Načela in vrednote, na katere temelijo te točke, so pravzaprav osnova, ki je na tej celini temeljna osnova za sprejemanje mednarodnih konvencij in evropskih dogovorov. Naj ponovim besede papeža. Evropa je humanistična, je kraj človekovih pravic, demokracije in svoboščine. Je zemlja oziroma območje pesnikov, filozofov, umetnikov, glasbenikov, književnikov, je mati številnih narodov in ljudstev, je mati velikih moških in žensk, ki so znali braniti dostojanstvo svojih bratov, tudi tako, da so žrtvovali svoje življenje. Tam, kjer drugi izgubljajo upanje in ne ukrepajo, lahko države Evropske unije, ki imajo bogato tradicijo, ponudijo ustrezen odziv na globalne izzive, zato da zagotovimo boljši svet, da bo vsak nosil odgovornost, ki mu pripada. V zadnjih letih smo veliko mero pozornosti posvečali prosilcem za azil in beguncem. Pripravili smo mnoge programe za njih, sprejeli tudi številne zakonodajne ukrepe na nacionalni in evropski ravni, naprimer, ko gre za reformo Dablinske uredbe in vse to kaže, da smo v Uniji prevzeli odgovornost tudi na področju azila. Globalni dogovor o beguncih predstavlja priložnost za to, da tudi druge države na evropski celini vključimo v ta proces, da vključimo tudi države iz drugih celin, da bomo vsi skupaj na koncu oblikovali skupen odgovor, ki bo čim bolj širok in učinkovit. Hvala. Thank you very much, uh, Uh, Hvala, gospod Bađo. E, zdaj pa bomo začeli z razpravo. Hvala za vašo potrpežljivost e, in e, upam, da se bodo panelisti potem lahko odzvali na vaša vprašanja. Dobra novica je, da želite sodelovati skoraj vsi v dvorani, slaba novica pa, da imamo samo nekaj minut, Vem, da ste vsi poslanci in poslanke in boste razumeli, če vas bom skušal omejiti. Uh, začel bom z nekom, ki bo sposoben te časovne omejitve, ker ga poznam. Najprej boste spregovorili namreč naši poslanki, gospa Mecola iz eh, stranke ELS, torej Evropske ljudske stranke. Uh, Hvala, Klod. Eh, skušala bom biti čim krajša. Eh, pri našem poročilu je trajalo leto in pol, da smo se eh, izpogajali, tako da prosim, potrpite z mano, da vam predstavim vsaj osnovne točke. Osnutek je bil sprejet, ampak izziv je bil takrat in pa je še vedno praktično nadrealističen. Ogromno ljudi izgubi življenje na morju in na poti in mi kot politiki eh, moramo razumeti, da imamo odgovornost, da se na to odzovemo. E, ti ljudje niso zgolj številke. Spremeniti moramo naše razmišljanje. E, ne potrebujemo več nujnih rešitev za nujne situacije. Potrebujemo dolgoročno, trajnostno vizijo. In izhodišče našega poročila je bilo, da mora solidarnost biti načelo, na katerem bo temeljilo vsako ukrepanje. E, vsak celostni pristop mora imeti oziroma vsebovati ukrepe, ki bodo usmereni proti tihotapskim mrežam, proti ljudem, ki se okoriščajo z migracijskimi tokovi. Moramo pa seveda razlikovati med tistimi, ki potrebujejo zaščito in tistimi, ki pridejo v Evropo iskat delo ljudje bežijo pred vojno, pred nasiljem in ti imajo pravico do zaščite. To pa ni eh, enako pravici do migracij za vse. Potem eh, lotili smo se tudi vprašanja preselitve. Če smo enota oziroma skupnost eh, skupnih vrednot, potem moramo biti tudi skupnost eh, skupne odgovornosti. Izboljšati je treba zakonite poti in varne poti. Eh, potrebujemo tudi boljši pristop do preseljevanja. Če bomo to pri tem uspeli, potem eh, se ljudje ne bodo spuščali več na tako nevarno pot. Kar se tiče varnosti, eh, ne moremo zatiskati svojih oči. Državljane je strah, državljani imajo vprašanja v zvezi z varnostjo in zato je treba bolje varovati naše zunanje meje. Potrebujemo tudi bolj dolgoročen pristop in s tem bom končala. Raziskati je treba eh, tudi izvore, izvorne razloge za migracije in ukrepati na tem področju. Potrebujemo tudi boljši pristop do integracije, do vključevanja. Treba je zaščititi ljudi, ampak treba je tudi pričakovati, da bodo ljudje eh, spoštovali vrednote, na katerih temelji Evropska unija. Hvala. Mm, gospa Mecola je poslanka z Malte, članica Evropske ljudske unije stranke. Gospa Metola je malo presegla svoj čas, dve minuti. Naslednja pa je govornica, naslednja govornica pa je gospa Kienge, predstavnica socialistov in demokratov iz Italije in je tudi soporočevalka pri tem poročilu. Grazie. Hvala lepa, predsednik Moraes. Hvala lepa tudi številnim gostom, ki so se oglasili pred menoj. Hvala lepa, da ste ponazorili kaj vse vsebuje globalni dogovor o beguncih. Kot je rekel že predsednik na začetku te razprave, globalni dogovori oziroma globalna dogovora predstavljata zgodovinsko priložnost za to, da se lotimo vseh teh obsežnih mednarodnih težav na področju mobilnosti v vseh njenih razsežnostih. Ta dva globalna dogovora nista ločena drug od drugega, nikar ne pozabite na to da je učinkovito sprejetje obeh teh globalnih dogovorov tisto, kar bo prispevalo k boljšemu doseganju ciljev iz obeh dogovorov. Migracijsko vprašanje so globalna prečna vprašanja, ki potrebujejo globalni odziv, integriran, koherenten odziv. Nobena država sama ne more sama rešiti izzivo, ki jih prinaša ta pojav, niti ne more skoristiti vseh priložnost. Zato bi morali vsi skupaj ta globalna dogovora vključiti v širši migracijski okvir. Vsi moramo prevzeti odgovornost. Ta ista odgovornost pa je povezana tudi z načelom solidarnosti. To dvoje prispeva k oblikovanju temelja, na katerem je bila oblikovana tudi resolucija Evropskega parlamenta o celovitem pristopu k migracijam. Ta predhodni osnutek globalnih dogovorov je dober, zato ker izpostavlja tudi to, da bi morali pomagati tem najbolj obremenjenim državam, ki istočasno predstavljajo tudi eno od najrevnejših držav na tem svetu. Podpirati moramo, pomagati moramo. Ponuditi je treba predvsem varnost, dostojanstvo vseh beguncev in migrantov, zagotoviti moramo vse človekove pravice, kot je rekel oče Bačo. Človekove pravice so na prvem mestu. Pravice ranljivih oseb, še posebej mladoletnikov in žensk, postavljamo v središče svojih politik. Načelo nevračanja mora biti omenjeno v vseh dokumentih, ki jih sprejemamo. Naše politike morajo biti učinkovite v boju proti koreninam, zaradi katerih prihaja do migracij. Spoštovati je treba agendo 2030, to, kar se dogaja v Siriji, v Kongu, v Burundiju. Je grozljivo, namreč Združeni narodi so razmere v teh treh državah opredelili kot razmere, kjer prihaja do klanja ljudi, kot da gre za klavnice za ljudi. Poskrbeti je treba, da bodo vse naše dobre namere uresničene v praksi, da ne bo zgolj ostalo pri lepih besedah tistih, ki jih je izpostavil predsednik Moraš na začetku svojega govora. Okay, Hvala. Zdaj pa predstavniki nacionalnih parlamentov, gospod Zenger Zalan uh, iz Mačarske. Dve minuti imate. Izvolite. Mikrofon zagovornika. If you could, uh, put your microphone oh. Prosim, če vključite mikrofon. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Nam se zdi pomembno ravnotežje. Zato mora ob obveznostih osnutek vključevati tudi legitimne pomisleke držav članic upoštevati moramo človeku, človeku ljubne vidike, pa tudi vidike nacionalne varnosti, ko govorimo o migracijski krizi. Strinjamo se s tem, da bi morali potencijalno nevarne osebe takoj pri vstopu vrniti nazaj. Tudi tiste elemente, ki zadevajo zunanjo politiko Evropske unije, torej tranzitna območja in varne poti, bi morali obravnavati na ustrezni ravni in prepričani smo, da se reševanje problema začne zunaj naših meja. Skleniti moramo sporozume za uračanje migrantov in naš cilj mora biti njihova reintegracija. Zaščita zunanjih meja je lahko zagotovljena z žariščnimi točkami, gospodarski migranti pa so kategorija, ki jo moramo ločevati med prosilci od prosilcev za azil. Predlagamo, da se predpiše tudi postopek, ki zadeva ljudi, ki ne potrebujejo ali niso upravičeni do zaščite. Strinjamo se tudi s tem, da je treba sprejeti korektne in konkretne korake naprej v državah, ki so najbolj prizadete zaradi migracij. Prav tako pa se moramo boriti proti radikalizaciji. Mačarska je zavezana sodelovanju z temi državami. Mačarska si ne želi integrirati migrantov. Prizadevati se moramo za to, da bodo migranti namreč lahko šli nazaj domov. Um, Hvala. Eh, dragi kolegi. Hm, dve minuti, ki sem jih omenil, to ni samo priporočilo za vas, ampak je pravzaprav vaša obveznost. Eh, nemogoče je govoriti o tako širnem pojavu v tako kratkem času, ampak vem, da ste vsi izkušeni poslanci in poslanke in boste temu kos. Gospa Stamataki je naslednja govornica, prihaja iz grškega parlamenta iz skupine GUE. Dve minuti, izvolite. Hvala za besedo, gospe in gospodje. Mislim, da je današnje srečanje zelo pomembno. Pomembno je govoriti med seboj in zaključki današnjega srečanja bodo pomagali nacionalnim parlamentom kot tudi medparlamentarnemu odboru. Na ta način bomo lažje in bolje oblikovali ta dva globalna dogovora o beguncih in migrantih, ki jo bodo morale potem spoštovati vse države članice EU in Združenih narodov. Od leta 2015 naprej v Grčijo prihajajo največji migracijski tokovi po drugi svetovni vojni. In, uh, to je posledica eh, vojne v Siriji, pa tudi eh, širšega dogajanja na Bližnem vzhodu, prav tako v Severni Afriki. Gre pa tudi za posledice gospodarske krize. In Evropska unija mora izvajati politike, ki bodo kos tej situaciji Edina rešitev je, da se končajo vojne in pa uh, gospodarske neenakosti po svetu. Gre za globalno vprašanje, ne samo evropsko. Zato na to ne moremo gledati v nekem omejenem okviru. Potrebujemo skupen odziv, uh, s katerim bomo naslovili predvsem izvorne razloge za odhajanje ljudi. Spodbujati je treba mir in solidarnost med ljudmi. Eh, in sicer tudi na podlagi ustanovnih pogodb Evropske unije. Vsekakor je treba porazdeliti odgovornost med državami članicami EU in zagotoviti to, da se bodo spoštovale človekove pravice. Prihaja pa do veliko zamud, eh, še posebej v procesu združevanja družin beguncev. Eh, tukaj mm, te odločitve vzamejo preveč časa in eh, ne spoštujejo Dablinske uredbe in pa Ženevske konvencije. Dablinska konvencija pravi, da bi najdaljši rok za združevanje družin moral trajati šest mesecev. V naši državi pa vidimo, da so ljudje eh, ujeti tudi po več let in eh, do združevanja družin ne pride. Grčija je zelo na udaru. Um, eh, Evropa je sklenila dogovor s Turčjo, zato da bi zmanjšala te tokove. In eh, tukaj eh, je bila Turčija priznana kot varna tretja država, čeprav temu nasprotujejo številni dokazi. Um, tako da imamo zdaj še vedno veliko ljudi ujetih na grških otokih, naprimer. Eh, življenski pogoj in situacija tam se slabša in eh, ljudje nimajo zagotovljenih niti najosnovnejših človekovih pravic. Mislim, da naj prosim končam, eh, gospod predsednik. Mislim, da potrebujemo več odgovornosti in to bi morala upoštevati tudi oba globalna dogovora. Eh, dragi kolegi, moram vam omejevati čas, ker se potem eh, ob 15.04 začne nov del naše konference. Če imate kakšno idejo, kako to doseči, mi prosim povejte. Eh, gospod Busutil, mogoče mi vi lahko svetujete, gospa Wikstrom bo potem prevzela predsedovanje. Prosim, če vsi izpostavite samo ključne točke, ne morete eh, zdaj na dolgo in široko razlagati stališča svoje države. Teresa Jimenez Beseril, eh, evropska poslanka, ki dobi besedo za dve minuti. Gracias. Najlepša hvala, Klod. Eh, sama bom strajala pri konkretni točki in sicer pri tem, da um, tihotapci izkoriščajo migracijsko krizo za to, da vodijo ljudi v sužnost. Uh, zato se je treba boriti proti temu trgu uh, sužni. Mm, tihotapci uh, izvajajo številna kazniva dejanja. Um, tega se pravzaprav sploh ne zavedamo, ne moremo prešteti, koliko kaznjivih dejanj je bilo. Prav tako je težko opredeliti, kakšni so njihovi dobički. Uh, In um, torej ti tihotapci izkoriščajo migracijske tokove uh, in ljudi v stiski uh, zlorabljajo in vodijo v služnost. Veliko je izkoriščanja, zlorab, um, mm, je veliko tudi spolnega izkoriščanja, um, ki ga trpijo ženske in deklice. Med samo potjo jih večkrat zlorabijo, večkrat tudi prodajo. Uh, Eh, sama sem obiskala določene centre v Grčiji in drugod in tudi tam obstaja prostitucija. Te eh, ženske oziroma ti ljudje nasplošno čakajo na azil. Zato bi mi potrebovali eh, ustrezno statistiko strani držav članic. Države vse čas govorijo o žrtvah nasplošno in ne identificirajo posebej Eh, za katero vrsto žrtev gre, ker je vsako vrsto žrtev eh, treba obravnavati posebej. Treba je razmisliti tudi o kaznovanju eh, tihotapcev in ljudi, ki se ukvarjajo s trgovino, kajti zelo redko kdo odgovarja za to. Treba pa je ženskam zagotoviti tudi ustrezno zaščito potem uh, ranljive skupnin, skupine, ženske in otroke je treba zaščititi eh, med uh, potovanjem in tudi potem, ko pridejo v Evropo in ko prosijo za azil. Te žrtve pa so nažalost dosti krat nevidne. Hvala. Za nacionalne parlamente, uh, gospa Johnson. Hvala. Mm. Veseli me, da sem tukaj, da predstavljam Združeno kraljestvo, pozdravljam tudi osnutek in pa zaveze, ki jih osnutek vsebuje. Združeno kraljestvo uh, ima dolgo zgodovino zagotavljanja zaščite, imamo konvencijo iz leta 51, smo tudi vodilna sila v svetu, ki zagotavlja humanitarno pomoč. No, nekaj hitrih komentarjev k osnutku. Begunce je treba vključiti v sprejmanje politik, akcijski načrt mora imeti tudi načrt za eh, vključevanje beguncev in eh, treba je videti, kakšne potrebe imajo. Potem več je treba narediti za združevanje družin, proces mora postati manj birokratski. Eh, pozdravljam referenco na to na 13. strani, ampak ta je predvsej nejasna, tako da bi tukaj morali stvari izboljšati. Eh, potem imamo tudi platformo in to pozdravljamo. Potrebujemo globalno porazdelitev odgovornosti. Naši ukrepi morajo biti odločni, konkretni in tudi eh, časovno opredeljeni. Vsi razumemo potrebo eh, po tem, da bi bilo treba narediti več, da je treba zagotoviti tudi več obveznosti za, držav, za države članice. Potem uh, Eh, ženske se soočajo z uh, posebnimi izzivi, prav tako gre za izziv uh, čakanja na pridobitev ustrezne identifikacije, uh, čakanje na dokumente in tako naprej. In mislim, da bi morali biti bolj odločni tudi pri ubeseditvah. Uh, potrebujemo neko alternativo za taborišča in ne smemo ustrajati samo pri statusu quo. Uh, Rada bi še z osebnega stališča povedala nekaj, ne glede na to, eh, kako se bo izšel Brexit, bi Združeno kraljestvo moralo še naprej sodelovati z Evropsko unijo in drugimi vladami po svetu, ko gre za uh, nudenje zaščite in uh, bivališča beguncem. Hvala. Hvala. Zdaj bo v imenu evropskih poslancev spregovorila Ana Gomeš, predstavnica socialistov in demokratov. Hvala. Vse ja, podpiramo globalni dogovor, ampak to mora biti več kot samo še en instrument Združenih narodov, ki bo služil eh, pomirjanju naše vesti. Potem pa vlade ne bodo nič naredile. Eh, dovolj imam že te hinavščine, eh, ki jo izkazujejo evropske vlade. Vrzel med besedami in dejanji je ogromna. Vsi vemo, kaj je treba narediti. Eh, imeli smo revizijo Dublina in od takrat naprej čakamo na to, da bo svet ukrepal. Zahtevali smo, da se zagotovijo humanitarni vizumi za begunce, pa se ni dosti zgodilo. In eh, mi pravzaprav omogočamo to, da se nadaljuje trgovina eh, z ljudmi s tem, ko ne zagotovimo varnih in zakonitih poti za begunce v Evropo. Eh, če bomo samo sledili denarju, eh, ne bomo nič rešili. Prav tako zagotavljanje denarne pomoči ni dovolj. Eh, druge države se soočajo z veliko večjimi številkami beguncev. V Kartumu je, so zdaj zaprli nagrajenca, ki je dobil Sakarovo nagrado. Um, pa sodelujemo z njim, tudi z Etiopijo sodelujemo, čeprav imajo morilski režim. In isto lahko povem uh, za Eritrejo in še za številne druge države. Uh, potem to izvažanje uh, problema v Turčijo ali v Libijo, prelaganje odgovornosti na druge države, to je smešno. Nacionalni parlamentarci bi morali zahtevati uh, odgovornost glede dogovora s Turčijo. Eh, to je nemoralen dogovor. In eh, s to hinavščino ne moremo nadaljevati. Hvala. Simon Busutil v imenu ELS-a eh, e bo dobil besedo zdaj kot nacionalni poslanec. Prihaja z Malte. Hvala, gospod predsednik. Tudi jaz podpiram predhodni osnutek. Mislim, da je to uravnotežen dokument. Sam na globalna dogovora gledam kot na veliko priložnost za Evropsko unijo, da vpliva na tako pomembno pobudo na globalni ravni. Ta pobuda lahko eh, spremeni način ukrepanja in pa sodelovanja držav, ko gre za ta vse večji izziv povezan z azilom. Eh, globalni dogovor je tudi priložnost eh, zato, ker se lahko bolj vključimo, ker lahko zavežemo tako države izvora kot tranzitne države, jih vključimo k oblikovanju rešitve, tako da nam bodo te države na koncu pomagale izvajati globalni dogovor. Na globalni dogovor pa gledam tudi kot na preizkus. Preizkus naših eh, zmožnosti, da se združimo glede vprašanja, ki je eh, do zdaj izpostavilo toliko razlik med nami. Eh, ko gre naprimer za porazdelitev odgovornosti. Eh, za me je to zelo pomembno, kajti prihajam z Malte, ki je najbolj na udaru. Ne moremo si privoščiti, da bi v Združenih narodih nastopili razdvojeni. In zato eh, ta preizkus pretvorimo v še eno priložnost, namreč, da bomo z enim glasom govorili v Združenih narodih. Pogosto smo na uh, problematiko beguncev gledali kot na hud problem. Zdaj s tem globalnim dogovorom pa lahko postanemo del rešitve. In res upam, gospod predsednik, da bo Evropski parlament odigral ključno vlogo pri eh, tem, da nas bo združil v nekem skupnem stališču, kajti eh, tukaj nam res ne sme spodleteti. Hvala, gospod eh, Busutil. Moral bi povedati, da ste bili tudi član Evropskega parlamenta v preteklosti. Hvala. Zdaj pa gospod Lopes Aguilar v imenu evropskih poslancev za dve minuti. Hvala. Uh, bom skušal biti čim krajši. Mi smo videli dinamiko med parlamentarnih odborov, eh, kako so delali in kako se je tudi eh, povečeval razkorak med stališči poslancev in pa stališči predstavnikov nacionalnih parlamentov. Uh, Eh, oni so eh, govorili predvsem o nacionalnih stališčih in ne o evropskem pristopu, čeprav je bila to eh, v prvi fazi ideja. Ko gre za globalni dogovor o beguncih. Ta globalni dogovor zahteva evropski pristop, evropski pristop, ki ga bodo zagovarjali tako tisti, eh, ki delujejo na evropski ravni, kot tisti, ki delujejo na nacionalni ravni. In še ena stvar, ki jo želim povedati. Oba panela, oba dela konference sta povezana. Globalne migracije oziroma globalni dogovor o migracijah je povezan z globalnim dogovorom o beguncih in e, moramo zagotoviti zakonite poti v Evropo mi pozivamo k takim zakonitim potem že dolgo časa. To pa eh, zahteva, da Evropski parlament eh, sprejme svoje stališče, pa ne samo to, mi smo to vse čas počeli. Zahteva se tudi stališče držav članic. Evropsko sodišče je jasno povedalo, da eh, trenutno ni obvezno za države, da zagotavljajo humanitarne vizume. Eh, ampak v skladu z nacionalno zakonodajo so države k temu obvezane, če imajo sredstva za to. In zato pozivam nacionalne poslance in poslanke naj pritisnajo na svoje vlade, zato da se bodo omogočile zakonite poti eh, v Evropo tudi prek humanitarnih vizumov. Hvala, Juan. še gospod Perez La Pazaran eh, iz španskega eh, parlamenta. ILS. E sí, bueno, pues, eh, muchas gracias. Hvala, zelo nakratko se bom oglasil kot predstavnik Španije. Španija je tretja uh, država, uh, ki sprejme največ uh, nedokumentiranih beguncev iz Afrike, Sirije, Kolumbije in drugih držav. Imamo veliko izkušenj na tem področju in zato bi ustrajal pri dveh konceptih. Mislim, da sta ta dva že zapisana v deklaraciji iz New Yorka, pa tudi v Dublinski uredbi. Eh, tudi v eh, predhodnih osnutkih je to zapisano, kaj ti zadeva tako begunce kot migrante. To sta dva koncepta, ki sta po našem mnenju zelo pomembna. Eh, gre za odgovornost in pa solidarnost držav članic. Hmm, Pater Bažo je to že povedal. Tu so vprašanja, eh, ki se jim ni mogoče izogniti. Treba jih je rešiti in eh, treba jih je tudi sprejeti. Mi smo forum nacionalnih poslancev in mislim, da vsi nacionalni parlamenti in vse države morajo tukaj sodelovati, morajo prevzeti svoj del odgovornosti za te ljudi. Mm, treba je doseči ustrezno ravnovesje, tako da se bo vse skupaj dobro izvajalo. Um, kakršnokoli pravilo, ki prinese preveliko breme za določeno državo, kot je naprimer Španija, Italija, Malta, Grčija in države, ki sprejmejo veliko beguncev, eh, tako pravilo ni dobro. Države se pogosto počutijo same in eh, na tem bo treba v prihodne še delati. Eh, Odgovornost za reševanje eh, begunske problematike je odgovornost vseh držav, pa ne samo v Evropski uniji, ampak tudi drugod. In odzvati se je treba na številne krize po svetu. Eh, te krize se eh, pojavljajo ciklično. V tem trenutku je zelo pereča prav migracijska in begunska kriza. Hvala. Gospod Kurzeka iz Polskega parlamenta, EKR. gospod predsednik. Imam vraženje, že jesteśmy totalnie. Hvala. Imam občutek, da smo na preizkusu blaginje tukaj v Evropi. Mi smo dostopni in Eh, zdi se mi, da ste vsi povedali zelo relevantne stvari. Sam prihajam iz polskega parlamenta in rad bi govoril o dveh vidikih, ki sta bila že tudi omenjena. No, če si ogledamo situacijo v Ugandi, eh, tam je ogromno beguncev in zelo spoštujemo to državo, ker jih je toliko sprejela. Se pa istočasno zavedamo, da jih je treba tudi podpreti pri tem, Eh, treba je pomagati beguncem in zato res pozivam k sodelovanju z državami, ki so eh, na prvi bojni črti oziroma najbolj na udaru, ko gre za begunske tokove. Zato bi si morali vsi porazdeliti eh, stroške za dejavnosti, ki se izvajajo eh, na tem področju ne bi smeli dovoliti, da največje stroške nosijo ravno države, ki so na udaru. Rad bi govoril tudi o azilnem sistemu. Vemo, da je zaščita za begunce eh, ključnega pomena, se pa hkrati zavedamo tudi naslednjega. Nemogoče je, da Eh, ta pravica do azila zmanjša občutek varnosti evropskih državljanov, ki jih eh, to tudi zelo skrbi. Hvala. Hvala, gospod Hebner, EFD. Izvolite. Hvala, gospod predsednik, govoril bom v nemščini. Najprej želim spregovoriti o formatu tega dogodka. No, v vabilu je zapisano, da bomo imeli intenzivno razpravo. No, mislim, da bi zadeve lahko še izboljšali. Namen tega dogovora je namenjen temu, da bi govorili bolj o beguncih, ne pa toliko o stabilnosti držav. Naprimer, pri nas imamo veliko stroškov s tem, poleg tega pa se pojavlja veliko nasilja, nasilnih zločinov, pa tudi napadov in posilstev žensk in deklet. Uradna statistika se sicer lepša, ampak v moji državi, na Bavarskem, je naprimer stopnja posilstev poskočila za 50 odstotkov. Begunci so v 80 odstotkih mladi moški in to seveda omejuje življenje žensk. Poleg tega sploh ne zaupamo ravni EU, da bi lahko ta problem rešila. Želimo si pravil na nacionalni ravni. Mi smo pripravljeni rešiti enega največjih povzročiteljev migracij na svetu, to pa je vlada gospe Merkel. Gospod Toledano, Španski parlament je naslednji. Gracias, Najlepša hvala, gospod predsednik. Če želimo dobro obravnavati problematiko z področja azila, je zelo pomembno, da razlikujemo med težavami, da jih ne mešamo med seboj. V mislih imam migracije in pravico do azila. Teh dveh stvari ne moremo mešati ne moremo na begunca gledati kot na nekoga, ki beži zaradi gospodarskih ali podnebnih razlogov. Zelo pomembno je to vedeti. Namreč pravico do azila imajo osebe, ki bežijo pred vojno, pred preganjanjem, pred preganjanjem zaradi svoje rase, zaradi svoje spolne usmeritve. Ne moremo tega mešati z drugimi oblikami preganjanja. V teh globalnih dogovorih bi bilo zelo pomembno, da se lotimo tudi razlogov, zakaj prihaja do preganjanja beguncev, zakaj nek begunec zapusti svojo državo. Mislim pa, da bi morali imeti na voljo tudi ustrezen sistem za spodbujanje reševanja oboroženih spopadov. Stremeti moramo k politični stabilnosti v številnih območjih, kjer trenutno vlada konflikt. Mislim, da bi morali zagotoviti tudi spoštovanje človekovih pravic v teh državah, odkuder prihajajo begunci v Evropo. Bi pa morali zahtevati tudi solidarnost, ne med evropejci, temveč tudi med drugimi državami, ki imajo dovolj zmogljivosti za sprejem prosilcev za azil. Mislim, da bi se morali vprašati tudi, ali je smiselno gospodarsko in kazansko kaznovati tiste, ki v svojih matičnih državah kršijo pravice oseb, ki potem morajo pravzaprav zapustiti svojo državo, ker bežijo pred preganjanjem. Gospod Garkani, socialisti iz Norveške. Hvala, gospod predsednik, sem norveški poslanec in vesel sem, da sem tukaj. Migracije so pomembna tema, pa vso tudi v moji državi. Lani smo imeli volitve v parlament, za norvežane so bila migracije najpomembnejša tema. V številnih državah v Evropi je tako. To je še posledica migracijske krize iz leta 2015. Te teme se lahko lotimo samo na pravi način. Če ne bomo storili nič, je to napačna odločitev. Če želimo nadzor nad mejami, moramo sodelovati. Če želimo imeti pošten in trajnosten azilni sistem, moramo sodelovati. Če želimo imeti pošteno politiko vračanja za tiste, ki si ne zaslužijo zaščite, potrebujemo več, več stranskih dogovorov. Sodelovati moramo. In če želimo nekaj storiti v zvezi z vzroki, moramo sodelovati. Vem, da imamo različne poglede ampak če ne bomo storili nič, bo to vplivalo na nas vse. Evropa potrebuje skupni pošten in vzdržen azilni sistem, skupno deljenje bremen, skupno politiko vračanja in skupni nadzor nad mejami in to je naša skupna odgovornost. Hvala. Hvala, gospa Edita Fotner iz Slovaške, ELS. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Kolegice in kolegi, preden se odzovem na razpravo, še nekaj komentarjev. Morda ste že slišali, da so se slovaški državljani včeraj zbudili ob, želo, ob zelo žalostnih novicah. Dva človeka sta bila ubita, novinarka oziroma novinar in njegova zaročenka. Vem, da vsi tukaj cenimo svobodo govora, zato vam želim vsem zagotoviti, da je preiskava že stekla in seveda pozivamo k temu, da se najde krivce in da se zadeve razjasnijo. Zdaj pa razprava. Slovaška je sodelovala v razpravah in pogajanjih o globalnih dogovorih. Kar zadeva pogajanja o prihodnosti, mislim, da ne bomo priča prizadevanjem za to, da bi odpravili razlike med različnimi kategorijami migrantov. Tukaj imamo v mislih ekonomske migrante in begunce. Povedati želim, da Slovaška že nekaj časa zagovarja tezo, da bi se morali posvetiti vzrokom za migracije v državah izvora. Vzroki za migracije so takšni, da bi jih morali reš, reševati na mestu samem. In to je predvsem odgovornost držav izvora, seveda pa držav ne smemo pustiti prepuščenih samih sebi. Podpirati jih mora mednarodna skupnost. Zato cenimo dejstvo, da je v globalnem dogovoru jasna formulacija, v kateri je navedeno, da morajo države izvora prav tako odpraviti svoje pomankljivosti v skladu s svojim prebivalstvom in potrebami. Hvala. Hvala. Na koncu pa še gospod Espolotus iz Latvije za ELS. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik sem latvijski poslanec in mislim, da sta oba dokumenta dobra. Komentirati želim naslednje. Mislim, da so vsi, ki so sodelovali pri teh dokumentih, opravili dobro delo. Ampak kritizirati želim režim v Kremlju, ki tlači človekove pravice. Diktator v Kremlju, si prizadeva poskrbeti za nemir v srednji držav članic. Prav tako spodkopava ovse in mednarodno skupnost, pa tudi v Ukrajini in drugod skrbi za nemire. Mi pa zdaj tukaj sedimo. Zdaj pozivam vse vas, da kaznujete tiske, tiste ruske državljane, ki denar skrivajo pri nas, svoje otroke pošiljajo v v naše šole in uživajo v evropskem načinu življenja, po drugi strani pa so sokrivi za zločine proti človeštvu. Tudi vi bi morali sprejeti seznam Magnitskega z sankcijami za to, da poskrbimo, da se ruski kriminalci ne bodo več mogli svobodno sprehajati po našem ozemlju. Hvala. Hvala lepa, s tem je konec seznama govornikov. Hvala lepa za vašo disciplino težko je bilo predstaviti vaša mnenja. Nekateri ste imeli precej posebna mnenja. Čaka pa nas drugi del in časa nam že zmanjkuje. Zelo pomembno pa se mi zdi, da to dejansko storimo. To je pomemben proces in pomembno je, da obstaja interakcija med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom. Še enkrat se zahvaljujem nacionalnim poslancem za to, da ste se udeležili razprave. Hvala gospodu Patru Fabiju Bađu, hvala gospe Papadopulu, hvala gospodu Nijeti Leonu in gospodu Turku. Hvala za to, da ste sodelovali v procesu. Hvala še enkrat nacionalnim poslancem in hvala tudi evropskim poslancem. V drugem delu bo predsedovala gospa Cecilija Wikström. Ona je predsednica konference predsednikov odborov, prav tako pa je odgovorna za dosje o Dublinu in ona bo prevzela predsedovanje v drugem delu. Čisto kratek mini odmor, nadaljujemo takoj.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 Pozdravljeni kolegice in kolegi, pozdravljeni prijatelji, dragi kolegi iz nacionalnih parlamentov in dragi evropski poslanci. Z veseljem bom predsedovala drugemu delu o globalnem dogovoru o varnih, urejenih in zakonitih migracijah. Najprej, vsi, ki želite zapustiti dvorano, lepo prosim, da dvorano zapustite hitro in tiho. Tisti, ki nameravate ostati, lepo prosim, sedite in se nam pridružite. Hvala. Sodelovali bomo z glavnimi deležniki, ki sodelujejo v procesu za globalni dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah. Seja bo sestavljena takole najprej dva so spodbojevalca zadolžena za vodenje medvladnih posvetovanj in pogajanj o vprašanjih povezanih z globalnim dogovorom o varnih, urejenih in zakonitih migracijah. To je gospod Gomez Camacho, on je veleposlanik. Prav tako pa bomo prisluhnili veleposlaniku in stalnemu predstavniku Švice pri OZN v New Yorku, gospodu Jurgu Lauberju. Hvala lepa, da ste pripotovali tako daleč. Na to bomo prisluhnili Jonathanu Prentisu. On je vodja kabineta posebne predstavnice generalnega sekretarja za mednarodne migracije Louis Arbor. Na to bomo prisluhnili Eugeniju Ambroziju. On je regionalni direktor za Evropsko unijo pri mednarodni organizaciji za migracije. Na to bo spregovoril gospod Simenov v imenu bolgarskega predsedstva. On nam, povedali, on nam bo povedal več o tem, kako pogajanja tečejo na ravni sveta. Na koncu pa bomo prisluhnili tudi nacionalnim poslancem. Najprej lahko rečem, da mi je veliko čast, da je tukaj Marije Ferm. Ona bo govorila kot poslanka v švedskem parlamentu, pred nekaj leti sem bila njena kolegica. Sledila ji bo Konstance Urbano de Susa, ona je poslanka v portugalskem parlamentu. Potem pa bomo imeli razpravo. Preden začnemo, pa naj vam povem še naslednje. Besedo bosta dobila dva nacionalna poslanca in en evropski poslanec. In tako bomo alternirali, dokler upam, da ne pridemo do konca seznama govornikov. Nacionalni poslanci, veste, kaj vam je storiti. Če želite besedo, morate izpolniti obrazec. Obrazec potem predate dvoranskemu osebju. Seznam govornikov bo oblikovan na tej osnovi. Kot običajno, lahko kolegice in kolegi iz parlamenta, torej Evropskega parlamenta, samo dvignejo roko in njih bomo uvrstili na seznam. Upoštevajte tudi naslednje. Odvisno od števila govornikov bo morda treba omejiti čas za govor. Običajno je čas za govor dve minuti. Tako, toliko o gospodinskih opravilih, zdaj pa lahko nadaljujemo. Najprej bo dobil besedo veleposlanik in stalni predstavnik Mehike pri OZN v New Yorku, gospod Gomez Camacho. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča, veliko čast mi je, da sem danes tukaj. Hvala, da ste mi dali priložnost, da razložim, kaj je ta globalni dogovor, za kakšna stališča si prizadevamo, in na kak način sva z gospodom Lauberjem pripravila ta izhodiščni osnutek, o katerem se zdaj govori. No, če sem kratek, gospa predsedujoča, zdaj prvič v okviru OZN o migracijah govorimo na odprt način. Kolektivno se vse države članice OZN strinjajo, da je treba zasnovati in sprejeti globalno razumevanje tega pojava in tudi to, kako bi se tega problema lahko lotili. Zasnovali smo proces v treh fazah. V prvi fazi želimo poskrbeti, da bodo vse regije in podregije po svetu razumele pojav in govorile o tem pojavu, kako do tega pride in tako naprej. Preprosto je videti, kako malo vemo o migracijah. Ne moramo se pogovarjati o nečem, česar ne poznamo, to je jasno. To je zelo zapleteno vprašanje in pri migracijah smo najprej res želeli zagotoviti razumevanje. V prvi in drugi fazi je cilj tudi to, da zagotovimo zaupanje med pogajalskimi stranmi, ne samo kar zadeva oba so spodbujevalca, to je ključnega pomena v tem procesu, ampak tudi med državami, zato da vsi začutijo, da je zaupanje dovolj, da lahko začnemo govoriti o tem. To so kompleksna vprašanja, ki pogosto delijo ljudi in so tudi zelo politične narave. To je bila prva faza. Druga faza pa je bila velika seja, velika konferenca v Puerto Ayalti v Mehiki, tam smo govorili o temah še enkrat in na tej osnovi sta oba so spodbojevalca pripravila tako imenovan izhodiščni osnutek, to je dokument, o katerem se zdaj govori. Gre za začetni predlog o globalnem dogovoru. Tako sva to storila. Za nas je bilo jasno, da lahko o tem pojavu govorimo le, če se ga lotimo v celoti. Migracije ne smemo poskusiti razumeti po posameznih delih, ne smemo se posvečati eni ali drugi temi, ne smemo drobiti te teme, ampak moramo temo poskusiti razumeti kot en celovit pojav. Včasih smo rekli, da je za ta pristop potreben 360-stopinski pogled. To pomeni, da je treba razumeti vsak pogled, vsak vidik. Osnutek ste prav gotovo že videli in če si ga ogledate, boste opazili prav to. V dokumentu ne gre za spodbujanje migracij, ne gre za obsojanje migracij, gre za urejanje ali upravljanje migracij dokument je organiziran v tri oziroma štiri dele. V enem delu govorimo o viziji, o predstavi o tem, kakšen bi globalni dogovor moral biti. Pa ne samo to, ampak govorimo tudi o tem, kako bi migracija morali obravnavati z vidika globalnega dogovora. Drugič, Zelo pomembno je bilo tudi zastaviti deset temeljnih načel. To so načela, ki bi vodila ne samo pogajanja, ampak tudi izvajanje tega dogovora. S tem bi ta načela vplivala tudi na tolmačenje vsake določbe. Naprimer, med njimi najdemo elemente, kot so suverena pravica držav, da opredelijo svoje politike priseljevanja. Države imajo pravico, da se odločajo, kdo vstopa skozi njihove meje in kdo ne. Določa lahko tudi, kako se izvaja pravna država, naprimer. Govorimo o razvoju, o človekovih pravicah in tako naprej. Globalni dogovor mora biti prizadevanje na globalni ravni. Potem smo vključili tudi 22 ciljev. Teh 22 ciljev ni uvrščenih v kategorije. Še enkrat, zato ker nismo želeli razdrobiti pristopa glede tega pojava. Gledati moramo celovito, vedno. 22 ciljev sva poskusila razvrstiti po vrstnem redu, kakor potekajo migracije. Torej, začeli smo z vzroki za migracije, torej, kaj je tisto, zaradi česar ljudje zapustijo domove, gre za razvoj, pomankanje razvoja, podnebne razmere, nasilje in tako naprej. Potem obravnavamo gibanje, tranzit, prehod meja, tihotapljenje in tako naprej, do zadnje faze, ko migranti pridejo do skupnosti gostiteljice. Ti cilji so jasni, zapisani črno na belem in so tudi usmerjeni v ukrepe. Ideja za globalnim dogovorom je, da bi spremenili realnost. Migracije morajo postati varne, urejene in zagonite. Ideja za zasnovo tega dogovora je prav ta. Torej, zadeva mora biti dovolj praktična in jasna ter izvedljiva, da bodo migracije varne, urejene in zakonite. Po teh 22 ciljih in 22 ukrepih sva predlagala tudi schemo za nadaljne ukrepanje in revizijo tako so zahtevale države članice OZN. Imeli bomo možnost, pa tudi nalogo, da še naprej razpravljamo o izvajanju globalnega dogovora, govorili bomo o učinkovitosti globalnega dogovora in tudi o izzivih, s katerimi se vsaka država sooča pri tem. Nekaj je nujno izpostaviti. Cilji, ki so tam so cilji in upoštevati je treba, da ne gre za pravno obvezujoče besedilo. Izvajanje bo temeljilo na zaupanju in na prostovoljni volji tistih, ki pri tem sodelujejo. Torej, vse naše države morajo sprejeti ta globalni dogovor. Ob upoštevanju tega je treba reči, da seznam ciljev ni dokončen, ampak gre samo za predlagane ukrepe, ki jih države lahko sprejmejo glede na lastne okoliščine, glede na lastno realnost, glede na lasten položaj v spektru migracijskih pojavov. One odločajo, katere politike bodo izvedle. Gospod predsedujoča, to je splošni pregled tega, kar sva storila. Moj kolega Laver bo spregovoril še več in bolj podrobno. Hvala. Hvala, gospod veleposlanik. Zdaj pa gospod Lauber, še en veleposlanik, ki je pripotoval od daleč. Iz Švice pri OZN v New Yorku je zdaj z nami. Izvolite. Hvala, hvala, da ste tukaj. To je za nas zelo pomembno in razburljivo. Poslanci imate pomembno vlogo v tem procesu. Pogajanja potekajo med državami članicami. Običajno preko diplomatov, ampak poslanci ste povezava do nacionalne politike. Vi slišite od ljudi, kakšne pomisleke imajo v zvezi z migracijami, zato je izmenava mnen z vami še tako zelo pomembna. Vedno govoriva z enim glasom, zato se ne bom ponavljal, morda samo nekaj v procesu in kje smo. Proces se je začel takoj po sprejetju New Yorkske deklaracije, to je bilo v septembra 2016. Zdaj imamo pred seboj osnutek, ki temeli na tej deklaraciji. Ne izumlja je na novo, ampak besedilo samo prilagaja, gre za korak naprej, kakor je povedal veleposlanec. Zdaj imamo dokument, ki je mnogo bolj specifičen, imamo tudi izvedljive cilje, prav tako zastavljamo pot v prihodnost, zato da se bo pogovor nadaljeval o tem, kako bi lahko zagotovili varne, urejene in zakonite migracije. Trenutno smo v fazi pogajanj. Prvi osnutek, izhodiščni osnutek smo predstavili 5. februarja. Zadovoljni smo, da so odzivi zaenkrat pozitivni. Delegacije menijo, da je osnutek uravnotežen, celovit. Veleposlanik je dejal, da sva vedno želela poskrbeti, da bodo sodelovali vsi. Države članice so nama dale mandat, da moramo obravnavati vse vidike migracije in upam, da nam je to relativno dobro uspelo. Pogajanja so se začela prejšnji teden v New Yorku. Do julija bomo imeli vsak mesec nekaj dni pogajanj, okrog 3 do 5, 6 krogov pogajanj bo. Po prvem krogu lahko potrdim, da se države članice še vedno ukvarjajo s tem izhodiščnim osnutkom, pravijo, da je to dragocen dokument in dobra podlaga za nadaljevanje dela. Zdaj imamo več občutka o tem, kje bi lahko dosegli še napredek, določena vprašanja so postala jasna, zdaj vemo, kje moramo še govoriti z državami članicami, o katerih mestih, o katerih problemih. Naslednji krok se začne čez dva tedna v New Yorku in Ta krok bomo seveda namenili določenim vprašanjem. Govorili bomo o izvajanju, o nadaljnih ukrepih, o reviziji. Videli bomo, kako daleč države članice želijo iti glede oblikovanja institucionalnega okvira. Potem pa bomo seveda govorili tudi o izvajanju globalnega dogovora, zato da poskrbimo, da se bo zadeva razvila v ukrepe na terenu, zato da bodo migracije res varne, urejene in zakonite, zato da bo to res spremenilo realnost za migrante na terenu. Toliko lahko povem za enkrat v zvezi z procesom. Usporedno s pogajanji v New Yorku pa je zelo pomembno povedati še nekaj. Razprave o dokumentu, razprave o migracijah se morajo nadaljevati na vseh ravneh. Zato sma, sva danes tudi tukaj slišati želiva, kaj meni Evropska unija. Zato sva prišla sem, Želiva spodbuditi razpravo in zadovoljna sva, da je tukaj toliko zainteresiranih ljudi. Hvala. Much, Hvala lepa, gospod veleposlanik. Hvala za vaš prispevek, bil je zelo koristen. Zdaj pa gospod Prentice pri IOM, torej mednarodna. organizacija za migracije. Ampak eh, ne, jaz sem pri OZN, gospa predsedujoča. Tesno pa sodelujem za IOM. Gospa predsedujoča, lepo je biti danes z vami. Hvaležen sem vam za to priložnost, za to, da lahko govorim o tej zelo pomembni temi. Na začetku želim povedati, da Louis Arbor, ki je posebna predstavnica generalnega sekretarja za mednarodne migracije. Žal ne more biti tukaj. In glede na to, da govorimo o globalnem dogovoru o migracijah in o vlogi parlamentov, želim predlagati nekaj načinov, kako bi vi lahko prispevali k temu procesu, zato da boste lahko videli, da je vaša vloga ključnega pomena globalni dogovor za migracije predstavlja priložnost naše generacije. In tukaj ne pretiravam, zato da bi izboljšali koristi migracij. To velja za vse vključene strani, prav tako lahko zmanjšamo primankljaje. To je priložnost za to, da že zdaj uvedemo sistem za upravljanje z migracijami, ki bo veljal tudi v prihodnosti, kajti pojavile se bodo demografske, okoljske, razvojne in druge dinamike, ki bodo vplivali na nas. To je na predvidljiv, pa tudi na nepredvidljiv način. V DNK tega dogovora želim izpostaviti naslednje. Prvič, gre za prepričanje, da so migracije pojav, ki je tukaj, ki je tukaj, da ostane in neto učinek bo zelo pozitiven. Drugič, ta pozitivna realnost ne sme zakriti številnih izzivov, s katerimi se bomo soočali, še posebej, če ne bomo zadev urejali tako, kot je treba, najbolj prizadeti pa bodo migranti. Tretjič, če želimo izkoristiti preznost, prednosti urejenih migracij in če se želimo spopasti z nezakonitimi migracijami, bomo potrebovali sodelovanje na meddržavni ravni. In četrtič, globalni dogovor za varne, urejene in zagonite migracije mora temeljiti na spoštovanju državne suverenosti in dostojanstva posameznika. To je tisto, kar menimo, ko govorimo, da si želimo dogovor, ki ne bo pravno obvezujoč, pa vendar bo temeljil na načelih pravne države. Mora se odzivati na pomisleke države in zagotoviti mora tudi pošten in predvidljiv način, zato da se bomo lahko lotili reševanja potreb migrantov in skupnosti. In tukaj je vaša vloga zelo pomembna, dragi poslanci. Vi ste tista vez med nacionalno ravnjo in lokalno realnostjo, lokalnimi željami. In to je zelo velik izziv na nacionalni ravni bodo politike morda izgledale lepo, ampak na lokalni ravni bodo morda videti manj prevlačne. Se z nami so mi všeč, zato bom izpostavil troje, kar zadeva globalne dogovore. Prvič, debata o prednostih migracij je razprava, ki je ne bomo dobili z dejstvi, ampak če dejstev ne bomo imeli, bomo razpravo prav gotovo izgubili. Zato mislim, da je vedno več pozivov k temu, da bi o migracijah govorili na osnovi dokazov in dejstev. Zato ni nobeno presenečenje, da je prvi cilj trenutnega osnutka ta, da bi zagotovili več podatkov, boljše podatke, točnejše podatke, in bolj zanesljive podatke. Drugič, gospa Arber je vedno povdarjala, da moramo paziti na to, kako se govori o migracijah, kako je zastavljena razprava. Ne bi bilo dobro, da bi takoj tiste, ki imajo pomisleke glede migracij, označili za ksenofobe in rasiste, ampak prav tako bi bilo naivno če bi povezavo med javnim diskurzom in vedno več nestrpnosti kar tako zanemarili. To je nevarno in uh, temu se moramo izogibati. Tretjič, naša odgovornost je, da poskusimo zagotoviti vključenost. To je vključeno v namen dogovora, da bi poskusili čim bolj izboljšati pozitivne vidike, tako za migrante, kot za begunce, kot tudi za skupnosti. To je seveda tudi povezano z parlamentarno demokracijo, kajti izvoljeni predstavniki morajo delati za to, da zaščitijo tiste, ki nimajo veliko moči. In to je tudi intrinzično povezano z pojemom javnega interesa. To pomeni, da ne smemo kar tako izključiti celih kategorij ljudi iz okvira zaščite, ki ga lahko zagotovijo naše javne institucije. In na koncu želim povedati še nekaj. Tudi sam želim govoriti o globalnosti teh prizadevanj. To je vključeno že v naziv dogovora, gre za globalni dogovor, migracije so globalen pojav, izzivi niso povezani samo z eno regijo in nobena država ne more sama izvajati imigracijske politike na uspešen način. To moramo razumeti. Razumeti moramo, kako lahko različne države in regije gledajo na migracije. Preučiti moramo, kako bi lahko to najboljše rešili in če želimo najti rešitev, moramo res sodelovati vaše delo, delo na nacionalni in mednarodni ravni je namenjeno temu, da bi državljani bolj zaupali državam s pomočjo odprtega dialoga. In mislim, da moramo upoštevati interese vseh. Vaše delo v interesu tega dogovora bo ključnega pomena, če želimo zagotoviti uspešen rezultat. Hvala, hvala gospod Prentice. Se opravičujem, da sem vas zamešala z gospodom Ambrozijem. Pri moji starosti je treba vedno nositi očala. Tega se še navajam. Zdaj pa gospod Ambrozi, on je regionalni direktor za EU pri Mednarodni organizaciji za migracije. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Vsi smo ena družina. Mislim, da niče ni bil razburjen glede vaše pomote. V veliko čast in užitek mi je, da sem tukaj. Lepo je, da skupaj govorimo o globalnem dogovoru. O migracijah, lepo je videti kolegice in kolege ter prijatelje med eh, govorniki. Veliko smo že slišali, oba so spodbojevalca in Jonathan so veliko povedali o procesu, o vsebini, izhodiščnega osnutka, o katerem govorimo in tako naprej. Zato ne bom dodal tako veliko. Ampak eh, nekaj splošnih komentarjev imam vse eno. Glede procesa globalnega dogovora in eh, glede vprašanja, s katerim se spopadamo tukaj Nekdo v dvorani v prejšnjem delu je podal komentar in sicer nekdo je dejal, da neukrepanje ni možnost, ki bi jo lahko uporabili, da bodo migracije vplivali na vse. Jaz bi to izjavo nekoliko spremenil. Rekel bi, da neukrepanje ni razpoložljiva možnost in migracije nam bodo pomagale, bodo vse podpirale če bomo seveda sprejeli potrebne ukrepe in pogoje. Naj omenim samo nekatere. Nekateri so o tem že govorili, namreč to nam bo koristilo, če bomo sodelovali, če bomo končno spoznali, da so migracije, upravljanje in vodenje migracij pojav, ki ga ne moremo reševati na nacionalni ravni. Že po naravi sami je to čezmejni pojav, kar po definiciji pomeni, da gre za mednarodno vprašanje. Dejansko moramo sodelovati, zato da dosežemo neke vrste dogovor v zvezi z skupno vizijo o tem, kako bi lahko bolje upravljali s pojavom migracij. To bo res koristilo vsem, če nam bo uspelo najti to skupno vizijo in skupno rešitev. To je potrebno tudi zato, ker se soočamo z nizom izzivov. To so izzivi, ki so sistemske narave, niso začasni, zato mislim, da je zdaj čas, da začnemo iskati strukturne rešitve in odzive, ne pa da sprejemamo samo neke umestne rešitve. To je bil prvi če. Drugi če je naslednji. Če bomo imeli skupno vizijo, moramo upoštevati, da se ta proces, ki so nam ga prej opisovali, ne bo zgodil po nesreči. Ne. To temelji na prejšnjih zavezah, ki jih je sprejela mednarodna skupnost. Cilji trajnostnega razvoja in New Yorkska deklaracija so samo element tega. Ta proces že nekaj časa teče, zdaj imate pred seboj izhodiščni osnutek in te zaveze, ki so že bile sprejete na mednarodni ravni, se morajo nadaljevati. To mora še naprej usmerjati razpravo, pogajanja in naše delo v tej fazi, kajti gre za zaveze. To pomeni, da moramo zaveze spoštovati, spoštovati pa moramo tudi načela, ki podpirajo te zaveze. In še tretji če, tretji če, ki nam bo pomagal, da nam migracijo koristijo. Če bomo s tem procesom nadaljevali, če bomo uspešni, upam, da bomo uspešni tudi v pogajalski fazi, moramo upoštevati, da govorimo o ljudeh govorimo o naših ljudeh iz naših držav, to so države članice OZN, govorimo o ljudeh, ljudje imajo želje, sanje, probleme, življenja in pravice. Ta tretji element moramo vedno znova upoštevati v procesu razprav in pogajanj o globalnem dogovoru. Zaenkrat nam je to uspelo. Mislim, da je zaenkrat jasno, da so trije čeji bili izpolnjeni, vsaj zaenkrat, kar zadeva mednarodno skupnost, ki dela na globalnem dogovoru. Vse to se jasno odraža v pogajanjih o izhodiščnem osnutku in rečem lahko, da. je v tem procesu ugled migracij za en krak. Tak, da nam bodo migracije res pomagale, če se bomo seveda držali teh čejev. In še kratek komentar v zvezi s tem, kar je povedal Jonathan. Kako lahko nacionalni parlamenti in Evropski parlament odigrajo svojo vlogo. No, vi ste nacionalni poslanci pa tudi evropski poslanci sedijo tukaj in vi vsi imate zelo pomembno ulogo. Pred vami je tudi velika odgovornost. Vi morate poskrbeti, da bo proces tekel naprej. Vi ste predstavniki ljudi v svojih državah in tudi evropejcev. Nasploh poskrbeti je treba, da bodo druge institucije, ki so vključene v ta proces, spoštovale zaveze da se bodo še naprej vključevali v ta proces in da se bodo držali pristopa, ki velja za zdaj. Zato, da boste vi na nacionalni ravni, pa tudi na evropski ravni zagotovili, da bo ta značilnost urejanja migracij, o kateri je govoril gospod Lauber, ostala. Vi morate postati in ostati zelo pozorni glede te politike. Vi boste ocenjevali politiko, poskrbiti morate, da ne bo protislovi v okviru politike glede dogovora o varnih, urejenih in zakonitih migracijah. In še tretji element, ki je zelo pomemben v okviru vaših odgovornosti kot poslancev. Vi ste vez med vladnimi institucijami državnimi institucijami in ljudmi. Zato je zelo pomembno, da si močno prizadevamo za to, da spremenimo diskurs in ton v zvezi z migracijami. To je diskurs, ki je včasih preveč toksičen. Ne temelji vedno na dokazih, in do določene mere tudi ne odraža zgodovine večine držav, ki sedijo tukaj. Mislim, da bi si vsi morali v prihodnosti v okviru pogajanj prizadevati za to, da se spomnimo, kaj so migracije pomenile v zgodovini naših držav. In to brez izjeme, začenši z mojo. Vedno moramo upoštevati, odkot prihajamo. Videti je treba, da migracije predstavljajo korist in prednost. Tako je bilo v določenih delih zgodovine in ta spomin moramo imeti pred očmi, ko govorimo o prihodnosti tega procesa, kajti ta proces bo res vplival na naslednje generacije. Hvala. Hvala lepa, gospod Ambrosi, in hvala, da ste nas spomnili, da smo po naravi vsi migranti. To je v našem DNK-ju zapisano. Hvala lepa za ta prispevek. Zdaj pa gospod Simeonov, ki predstavlja bolgarsko predsedstvo svetu. Govorimo o globalnem dogovoru. V tej naši uniji pa ste vi v tem trenutku zelo pomembni. Toliko zakonodajnih aktov imamo, ki jih je treba izvajati, če želimo da bi tudi to Evropsko hišo spravili v red, da bi znali upravljati migracije na urejen način, da bi našli pot iz te zmede, v kateri smo si znašli. Situacija je trenutno res kaotična. Se že veselimo vašega prispevka in tudi dela, ki ga boste še upravljali. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa, da ste tudi predsedstvo povabili, da se udeleži tega pomembnega srečanja. No, ne morem reči, da je evropska zakonodaja v popolnem kaotičnem stanju. Je pa res, da je vloga predsedstva precej kompleksna in težavna. Težko je najti pravi način, kako to ladjo Evropske unije krmariti v teh razmerah. Imamo pa celovito dolgoročno strategijo, imamo dolgoročna partnerstva, v okviru katerih se lotevamo tako priložnosti, kot tudi izzivov, ki jih prinašajo migracije. Gre za globalni, kompleksni pojav, kot smo danes že slišali, zato potrebujemo globalne rešitve. Kot pomemben akter na mednarodni ravni Evropska unija aktivno sodeluje in tudi oblikuje partnerstva, ki so namenjena iskanju dolgoročnih trajnostnih rešitev za odpravo ključnih razlogov, zaradi katerih prihaja do migracij. Istočasno publikujemo nove instrumente, investicijske načrte, posebne sklade, osredotočamo se na naložbe, na ustvarjanje delovnih mest. Imamo pozitivne izkušnje iz preteklosti in to lahko uporabimo tudi pri oblikovanju prihodnjega globalnega dogovora o migracijah. Evropska unija lahko da svoj prispevek k temu delu. Prihodnost tega globalnega dogovora je za nas pomembna. Mislim, da bi morali vsi vložiti dovolj energije v to, da oblikujemo uravnotežen, odgovoren, trajnostni globalni pristop. To velja tako za izzive, kot tudi za priložnosti, ki jih migracije prinašajo. Predsedstvo seveda podpira vsa prizadevanja Evropske unije in držav članic pri konstruktivni udeležbi v tem pogajalskem procesu v New Yorku. V tej fazi posvetovanja smo bili zelo v podporo, storili bomo vse za to, da bo Evropska unija še naprej govorila z enim glasom. Evropska unija in države članice bi po našem mnenju lahko in bi tudi morale deliti svoje strokovno znanje na področju migracij. Vse to bi lahko koristno uporabili tudi pri oblikovanju globalnih dogovorov. Evropska unija spoštuje določena temeljna načela naprimer, ko gre za spoštovanje človekovih pravic, posebno pozornost posvečamo ranljivim skupinam. Izkušnje imamo tudi z mednarodnim sodelovanjem. Kaj mi počnemo kot svet oziroma kot predsedujoči svetu v tem trenutku? Pripravljamo okvir za pogajanja, ko gre za ta globalni dogovor o migracijah, razprave s tem v zvezi potekajo v New Yorku. Želimo pa doseči več ciljev. Kot prvo, želimo vsi, da bi bilo besedilo ravnoteženo, da bi temeljilo na New Yorkski deklaraciji. Želimo črpati tudi iz agende 2030, ki se nanaša na trajnostni razvoj. Skušamo zagotoviti tudi to, da bo načelo deljene odgovornosti ustrezno odraženo v različnih ukrepih in zavezah v okviru globalnega dogovora o migracijah, še posebej, ko gre za specifične odgovornosti, potrebe in pomisleke držav izvora, tranzitnih držav in ciljnih držav. Na koncu pa bi želeli seveda zagotoviti tudi to, da se natančno opredelijo mehanizmi za izvajanje, spremljanje in pregled temu je treba dosledno slediti, skladno z obstoječimi okviri. Vodilno vlogo bo seveda imela Mednarodna organizacija za migracije. Ta proces bo od nas terjal kar nekaj časa in tudi truda, ampak zdi se nam, da smo že dosegli napredek na tem področju. Čez dva dni Nadaljujemo z naslednjim pogajalskim krogom. Države članice bodo pripravile evropsko stališče s tem v zvezi. Hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala, gospod Simeonov. Marija Ferem pa bo predstavila stališče kot poslanka v švedskem parlamentu. Hvala lepa za besedo govorila bom švedsko. Mikrofon za govornico, prosim. Se upravičujem, sem mislila, da je še vedno vključen mikrofon. Po švedsko bom govorila. V veliko veselje mi je, da sem danes lahko z vami in da vas nagovorim na tej konferenci kot predstavnica švedskega parlamenta. Kako se mi lotevamo migracij? Način, kako se tega lotevamo, je po mojem mnenju pomembno vprašanje, ne samo danes, temveč tudi v prihodnje. Namreč pravica do azila je v tem trenutku vedno bolj pomembna. Ogromno ljudi beži svojih domov, vse več ljudi pa poziva k temu, da bi omejili pravico do azila, da bi omejili število oseb, ki prečkajo mejo. Najprej se moramo spomniti na to, zakaj je sploh bila sprejeta pravica do azila. Če se spomnite, kaj se je dogajalo po drugi svetovni vojni, takrat so skušali porazdeliti judovske begunce po kvotah, pa se to ni posrečilo. Ljudje so bili prisiljeni bežati, Zato je zelo pomembno, da v tem kontekstu ne pozabimo na to, da ljudje običajno bežijo pred vojno, pred preganjanjem. In to ustvarja veliko strahu med državljani. Pravica do azila ni nekaj zastarelega. Danes je bolj kot kadarkoli pomembno, da to pravico obranimo. Če bi odpravili pravico do azila, če bi jo nadomestili s sistemom, ki bi se nanašal zgolj na kvote, bi veliko manj ljudi dobilo zaščito. Poleg tega je problematično tudi to, da če bi odpravili pravico do azila, bi onemogočili prosilcem za zaščito ali za azil, da se sploh kamorkoli pritožijo. Če ne bi bili del kvote, bi bilo to pač to. Možnosti pritožbe ne bi bilo. Trenutno je ogromno trpljenja. Pravice se kršijo in rekli smo, da ne želimo, da bi se kadarkoli te situacije ponovile. O tem so govorili po koncu druge svetovne vojne, zdaj pa vidimo, kaj se dogaja. Na voljo sicer imamo evropsko zakonodajo, pa tudi nacionalno zakonodajo, ampak stvari se ne rešujejo. Ogromno razlogov je, zakaj ljudje migrirajo. Nekateri bežijo pred vojno, pred preganjenjem, drugi iščejo boljše priložnosti za delo in življenje. Ogromno ljudi danes beži za otroki v naročju. Vprašanje pa je, kako se lahko najbolje lotimo mednarodnih migracij, ne kako naj migracije zaustavimo. Okviri, ki jih vzpostavljamo, pa morajo spoštovati temeljne človekove pravice, zagotavljati morajo tudi vse razvojne priložnosti, ki jih ponujajo migracije. Živimo v težkih časih. Še nikoli v preteklosti ni bilo toliko ljudi prisiljenih, da bežijo. Kako Švedska gleda na trenutno situacijo? Zgodovinsko gledano je k nam prišlo rekordno število prosilcev za begunce. Leta 2008 2016 je k nam prišlo 163 tisoč prosilcev za azil. Res je, da je družba zaradi tega pod pritiskom, ampak tisti, ki so prišli k nam, so dobili nove priložnosti, imeli so možnost za nov začetek. Tudi statistični podatki kažejo, da je naše gospodarstvo zdaj močnejše, da brezposelnost pada, da se tudi šolski rezultati izboljšujejo, čeprav je ogromno otrok, beguncev prišlo v švedske šole. Imeli so zelo raznoliko ozadje, kar zadeva izobraževanje. Zato bi zdaj potrebovali predvsem solidarnost skozi za pogoje za sprejem v Evropski uniji. Več ljudi, ki potrebuje mednarodno zaščito, bi to zaščito moralo prejeti. Moramo pa posod po Evropski uniji poskrbeti za dobre pogoje za sprejem. Ponuditi je treba podporo tistim državam, ki so v sosedstvu vojnih območij. Zagotoviti moramo tudi to, da ljudje, ki jih preseljujemo v Evropski uniji, dobijo več varnosti. Tudi v okviru preseljevanja je govora o kvotah, to so pomembne stvari, o katerih se je treba pogovarjati, ampak zdi se mi, da kvot ne bi smeli uporabljati kot izgovor za to, da odpravimo pravico posameznika do azila. Ljudje so danes prisiljeni obrati nevarne poti, se posluževati tudi trgovcev z ljudmi in z tihotapcev, zato da pridejo k nam. Mislim, da bi morali omogočiti varne zakonite poti, da pridejo v Evropo in zaprosijo za azil. Sicer bomo priča temu, da bodo ljudje uporabljali vedno bolj nevarne poti v Evropo, kar pomeni, da jih bo vedno več tudi izgubilo življenje. Opravljen je bil tudi pregled, ali je moč oblikovati več zakonitih poti v Evropo. To je mogoče. Ne smemo ustvarjati situacij, v katerih bi se ljudje znašli v rokah brezkompromisnih tihotapcev z ljudmi in žrtvovali svoje življenja. Lahko bi oblikovali tudi humanitarne vizume, naprimer, ali pa kratkoročna dovoljenja za prebivanje, kratkoročne vstopne vizume, zato da bi bilo bolj enostavno tudi zaprositi za azil. Obstajajo alternative trenutnemu sistemu. Je pa pomembno predvsem to, da spoštujemo pravico posameznikov do azila. Ne moremo imeti zgolj te kratkoročne vizije, da bomo zaustavili vse migracijske tokove in preprečili osebam, ki potrebujajo azil, da pridajo k nam. Delovna migracija, združevanje družin potem delovne priložnosti. Več razlogov je, zakaj prihajajo ljudje na Švedsko. Od leta 2008 imamo pri nas zelo odprt sistem tudi za delovne migracije izven Evropske unije. Pred to reformo so seveda tudi ljudje prihajali k nam na delo, ampak takrat so bili ljudje v veliko težjem položaju, bili so brez dokumentov, poleg tega so delali tudi brez delovnih dovoljenj, niso imeli dostopa do trga dela reforme, ki so jih izvedli pri nas, pa so podjetjem omogočila, da so pridobila usposobljeno, kvalificirano delovno silo, gospodarska rast je zdaj boljša. Tisto, kar se je pri nas v preteklosti vršilo v okviru sive ekonomije ali celo nezakonito, smo legalizirali, kar nam je koristilo. Trenutno se pri nas ne osredotočamo zgolj na visoko kvalificirane delavce ali specifične poklice. Pomembno je, da zagotovimo enakopravne pogoje za vse, tudi za delavce izven Evropske unije. Res je, da je danes ogromno težav, tudi vezanih na pojav migracij. Tisti, ki ne morejo obrati zakonitih poti v Evropo, pogosto izgubijo svoje življenja, padejo v roke tihotapcev, to vrstne posameznike izkoriščajo prihaja do kršitve človekovih pravic, ljudi skoriščajo za prisilno delo, ženske in mladoletniki brez spremstva so še posebej izpostavljeni to vrstnim tveganjem in nevarnostim. Zato je zelo pomembno, da oblikujemo sistem, v okviru katerega bodo tudi mednarodne migracije delovale bolje. Povsem vseeno je, zakaj se ljudje selijo, zato ker jih je kdo prese, prisilil, ker jih preganjal ali pa ker išče boljše priložnosti. Hvala. Ando. Hvala lepa. Zdaj pa še poslanka Konstance Urbano de Susa, ki prihaja iz portugalskega parlamenta. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Bom govorila portugalsko. Hvala lepa še enkrat, gospa predsedujoča. Na začetku bi rada podarila, kako pomembno je današnje srečanje. Uspeh globalnega dogovora, ki ni zavezojoč instrument, je namreč odvisen od tega, kako resno bodo države vzele ta dogovor, kako resno bodo spoštovali cilje in izvajali ukrepe. Danes smo veliko govorili o migracijah, ampak zdi se mi, da bi vendarle stvari morali postaviti v pravi kontekst. Migrantje so trenutno res izjema in nepravilo. Zgolj 3,5 odstotkov vseh migrantov na globalni ravni so begunci. Velika večina ljudi na tem svetu pa niso migranti. Migracijam smo priča vse od začetka človeštva, tako da je to pojav, ki je star prav toliko kot človeštvo samo. Spreminjala se je intenziteta samega pojava, danes smo priča tudi temu, da se je ta pojav precej uh, razširil, spremenil se je, spremenila se je narava migracij. Spremenilo pa se je tudi dojemanje migracij. Mislim, da je to ključnega pomena. Danes na migracije ne gledamo kot na nekaj pozitivnega. Na migracije gledamo kot nekaj, kar nas ogroža. Če se spomnite govora o nezakonitih, nelegalnih migracijah, o kriminalu izpred dveh desetletij. Ja, res je, o tem smo takrat govorili. Takrat so vsi populisti seveda izkoriščali strahove posameznikov, vseh tistih, ki so se bali migracij. Ampak Migracije so nekaj tako naravnega, kot je naravno človeštvo. Zato so migracije tudi nekaj pozitivnega. Globalni dogovor je zato edinstvena priložnost, ki jo imamo, da iz migracij naredimo nekaj pozitivnega, da prekinemo to človeško tragedijo, ki se trenutno dogaja in s katero se soočamo v okviru migracij. Mislim, da bi morali pretrgati ta začaran krok ne smemo sprejemati ukrepov, s katerimi bi preprečevali migracije, ker s tem zgolj spodbujamo nezakonite migracije. To je pa zelo ugodno okolje za vse tiste, ki želijo na kriminalen način izkoristiti migracije. Globalizacija bi morala biti nekaj pozitivnega. Če si pogledamo pojav globalizacije, lahko ugotovimo, da je povezan z vse večjo internacionalizacijo. Prihaja do vse večjega pretoka blaga, storitev in kapitala. Ne prihaja pa do večjega pretoka oseb. Se pravi, da se uporablja drugačna logika. Ne uporabljamo iste logike za pretok kapitala blaga, blaga kot pri migracijah. Migracije so še vedno nekaj, kar je treba urejati zakonsko. Zaenkrat se to ureja na nacionalni ravni, bolj ali manj restriktivno, vedno pa je vse skupaj utemeljeno na logiki, da je treba ta pojav zajeziti, da je treba ohraniti ozemljsko celovitost držav članic, suverenost na nacionalni ravni, države naj ostanejo trdnjave. Takšna je logika, ki jo trenutno zagovarjajo številni. Zato bi moral ta globalni dogovor temeljiti na zavedanju, da ne bomo nikoli uspeli zaustaviti teh migracijskih tokov, ne glede na to, kako se bomo trudili zagotavljati nadzor na mejah. Namesto, da se borimo proti migracijam, bi se morali tega pojava lotiti skupaj, kolektivno. In mislim, da gre ta globalni dogovor v pravo smer. Kar pa zadeva ta predhodni osnutek, par pripomp bi imela. Zelo pomembno je, da ustrajamo na spoštovanju človekovih pravic. Človeka je treba postaviti v središče. Kaj razlikuje enega našega državljana od tujca? Meja. Danes smo lahko državljani, že jutri smo lahko begunci, ampak še vedno smo vsi ljudje. Poleg tega moramo ohraniti stališče, da moramo migracije obravnavati skupaj in vse države članice moramo na enak način razumeti pojav migracij. Poleg tega moramo na migracije gledati kot na nekaj koristnega, nekaj pozitivnega, nekaj vitalnega tudi za današnje družbe. Zelo malo časa mi je še ostalo za ta prispevek, zato bi se rada osredotočila na štiri točke. Kot prvo, boriti se moramo proti organiziranim kriminalnim združbam na področju migracij. To je, mislim, da za vse absolutna prednostna naloga. Nima smisla, da to zanemarjamo. Nadzor na mejah, vse lepo in prav. Kazanske preiskave je treba opravljati pri teh kriminalnih združbah, ampak to ne bo nikoli dovolj za to, da prekinemo delovanje teh kriminalnih združb. Drugo, zagotoviti je treba zakonite, varne poti za priseljevanje. Samo na tak način bomo lahko na učinkovit način preprečili nezakonite migracije. S tem se bomo lahko izognili tudi večjemu številu žrtev. Problem je, da ni na voljo zakonitih poti za priseljevanje. Zaradi tega na tisoče ljudi pade v roke tihotapcev in trgovcev z ljudmi ti posamezniki, te kriminalne združbe služijo vedno več denarja na račun vseh teh migrantov. In to je res grozljivo, zato ker vsi ti izkoriščajo trpljenje ljudi in služijo na njihov račun. Države Evropske unije se še posebej dobro zavedajo, da se v prihodnem desetletju ne bodo soočali s krizo migracij, temveč z demografsko krizo. Verjetno se zavedate, da prihaja do demografskega upadanja, da se prebivalstvo stara. To so dejavniki, zaradi katerih bo ogrožen gospodarski razvoj v Evropi in tudi vzdržnost socialnih sistemov. Zato se mi zdi, da je pojav migracij pravzaprav za vse nas priložnost, ker bomo lahko ohranili gospodarsko rast in tudi socialno varnost. Niso migracije same po sebi tiste, ki povzročajo negotovost. Kriminalne združbe so tiste, zaradi katerih je ogrožena naša varnost. Več je treba vlagati tudi v politike na področju integracija, to je tretji ukrep Seveda migracije prinesajo tudi spremembe v družbi in tako kot vsi pojavi, ki spodbujajo rast in ki povzročajo spremembe, tudi pojav migracij seboj prinaša določene težave in tu in tam nekoliko neugodne situacije. Pomembno je, da sprejmemo te migrante, In pomembno je ne samo, da poskrbimo za integracijo migrantov, temveč tudi, da poskrbimo za to, da bodo naše družbe dovolj osveščene, da se bodo znale prilagoditi spremembam, da ne bo prihajalo do diskriminacij in do ksenofobije. Še zadnja pripomba. Seveda ne moremo sprejeti vseh migrantov na svetu, zato moramo priznati vsem pravico, da ostanejo pri nas. Zmanjšati je treba število strukturnih razlogov, zaradi katerih prihaja do migracij. Migracija mora biti nekaj, kar posameznik izbere, ne nekaj, v kar je prisiljen. Proaktivno upravljanje migracijskih tokov je pomembno, to pa je treba dopolniti z resnimi politikami, ki so namenjeno boju proti ključnim razlogom, zaradi katerih prihaja do migracij tekom človeške zgodovine so bili razlogi za migracije vedno eni in isti. Vojna, beda, konflikti, preganjanje ljudi. To so razlogi, zakaj ljudje bežijo iz svojih domovin. Zato moramo poskrbeti za ustrezne spremembe znotraj naših politik, tudi zunanjih politik, zato da bomo vsi storili več, da preprečimo konflikte vlagati je treba tudi v politike nudene razvojne pomoči, da bodo te bolj učinkovite. Spremeniti moramo tudi politike na interni ravni, naprimer kmetijsko politiko, trgovinsko politiko, da bodo tudi druge države, manj razvite države, dejansko imele priložnost, da same razvijajo svoje sektore in da oblikujajo ustrezne pogoje da bodo prebivalci ostali v svojih domovinah. Ukrepi, ki temeljijo izključno na nadzoru meja, na boju proti migracijam, na eksternalizaciji varnosti in nadzora na mejah, te politike bodo absolutno neučinkovite, če želimo na varen in zakonit način upravljati migracijske tokove. Dokler obstaja relativna možnost za posameznike, da bodo drugot lahko živeli boljše življenje, se bodo ljudje selili. Tega pa enostavno ne moremo zaustaviti. To je tako, kot bi želeli zaustaviti veter z golimi rokami. Hvala lepa, gospa Urbano de Susa, hvala lepa vsem za te zanimive prispevke. Hvala lepa tudi, da ste nas tako pritegnili s svojimi prispevki. Odpiram zdaj razpravo če želite besedo, vse vas prosim, da svoje prispevke omejite na dve minuti vsak. Začenjamo pa z gospo Valenciano iz Španije. Gospa Valenciano je poslanka v Evropskem parlamentu. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi rada podarila, kako pomembno je današnje srečanje. Zdi se mi, da je prisotnost nacionalnih poslancev tu še kako pomembna. Namreč vsi skupaj sodelujemo in se usklajujemo. To pa je ključnega pomena pri delu, ki ga upravljamo. To je bistvenega pomena, če želimo oblikovati globalni dogovor. Skupina socialistov je bila zelo kritična ne samo do politike Evropske unije, temveč tudi do politik, ki jih vodijo države članice v Evropski uniji na področju migracij in beguncev. Zato se mi zdi zelo koristno, da so danes z nami tudi nacionalni poslanci. Vi ste tisti, ki lahko na nacionalni ravni najbolj pritisnete na vlade, bolj kot mi v Evropskem parlamentu. Skoraj da vsi, ki so se oglasili pred menoj, so že rekli, da smo na kritični točki za Evropsko unijo, na kritični točki, ki bo odločilna tudi za prihodnja leta. Diskurs o migracijah bi moral biti drugačen. Namreč trenutno se zgolj povečuje ksenofobija, rasizem, nacionalizem v državah članicah. Ta diskurs o migracijah se v nekaterih političnih strankah zlorablja. Mislim pa, da je res prišlo kot do neke vrste spora med posameznimi strankami. Namreč ksenofobija in populizem sta tista, ki pravzaprav na nek način črnita celotno razpravo o migracijah. Danes se pogovarjamo o globalnih dogovorih in bistvo vsega je, da vidimo širšo sliko, da se pogovorimo o tem, kakšna naj bo Evropa v prihodnje, kako naj upošteva tudi migrante in begunce, kot so rekli vsi strokovnjaki. Svoj svet moramo organizirati na drugačen način, če ne želimo, da ne bomo tako grdo delali z ljudmi. Potrebujemo več solidarnosti. Dve vprašanji bi imela za naše paneliste. Najprej me zanima, ko gre za predstavnika sveta, če bomo kot Evropska unija pripravili kakšen skupen dokument v Združenih narodih? Zanima me, če lahko oblikujemo stališče Evropske unije. Ne glede na to, da obstajajo razlike znotraj Evropske unije ali obstaja možnost, da predstavimo skupno stališče, skupen dokument. Zanima me tudi, če imamo na voljo kakšen mehanizem za spremljanje izvajanja tega globalnega dogovora. Zanima me tudi, če bo mednarodna organizacija za migracije pripravila kakšen mehanizem, znotraj katerega bomo spremljali izvajanje teh dogovorov. Hvala lepa. Naj vas opozorim, da smo 5. aprila lani v parlamentu sprejeli resolucijo o tem, kako obravnavati migracijske in begunske tokove tudi znotraj službe za zonanje delovanje. Resolucija je plot delo dveh soporočevalcev, gospe Valenciano in gospoda Diasa de Mere. Vam priporočam, da si ta dokument ogledate. Lani smo ga sprejeli v tem dokumentu smo pozvali k temu, da mednarodni akterji začnejo delovati bolj usklajeno na področju migracij in azila, ter da se uskladijo tudi politike na tem področju. Gospa Stelen Mantaki iz Grče je naslednja. Prosim, da ste res krajši od dveh minut. Έχουμε ένα παγκο... μια παγκόσμια σύμβαση για ασφαλή τακτική. Χάλα, за besedo. No, pred nami je globalni dogovor o migracijah, ki bi se moral osredotočiti na to, da zaščiti pravice beguncev in migrantov, ne glede na njihov eh, status. Ima tudi nekaj pozitivnih točk. Eh, naprimer eh, multikulturnost, pridobitve, ki jih države eh, imajo od tega. Zagotoviti pa bi morali tudi enak dostop do storitev in do pravosodja za vse. Ljudem bi morali zagotoviti varno okolje, predvsem za otroke in mlade. Zagotoviti bi morali tudi informacije v njihovem jeziku podpreti bi bilo treba mlade, zagotoviti varstvo za invalide in dati možnost za delo. Grčija se sooča s hudo finančno krizo, pa tudi s hudo migracijsko krizo oziroma migracijskim valom. Imamo pa zelo uspešen program za izobraževanje otrok migrantov tudi ljudem brez dokumentov omogočimo, da delajo na zakonit način. In ljudje, ki so vložili prošlo za azil, eh, dobijo tudi eh, številko za socialno varstvo, tako da so upravičeni do vseh storitev in upisani eh, so tudi v urade za brezposelne. Tako da upam, da jim s tem pomagamo. Mislim, da to prispeva tudi k njihovemu vključevanju v družbo. Pri tem nas podpirajo lokalni organi, pa tudi gibanja za solidarnost. Na ta način mislimo in upamo, da bo integracija mogoča. Najlepša hvala. Oprostite, če sem malo predolgo govorila. Hvala, zdaj pa gospod Perez Lapasaran iz skupine ELS v španskem parlamentu. Eh, hvala in oprostite, gospa predsedujoča. Sem predstavnik eh, Španije in rad bi vam predal neko sporočilo. Mi menimo, da so globalni dogovori zelo pomembni. Migracije morajo biti urejene in varne, ampak rad bi pa izpostavil eh, kljub temu še nekaj vprašanj, ki se mi tudi zdijo zelo pomembna. In sicer gre za eh, boljši nadzor nad eh, temi urejenimi migracijami. To je povezano z zunanjo politiko, predvsem zunanjo politiko velesil, kot so Evropska unija, ZDA in druge države. Eh, te bi morale med seboj sodelovati. Kakršnokoli sodelovanje med temi državami mora za izhodišče imeti eh, sodelovanje na migracijskem področju. Eh, videli smo, kako sodelujejo afriške države med seboj in tudi z Evropsko unijo, ampak ne vem, ali je do kakšnih podobnih dogovorov prišlo tudi na področju priseljevanja. Mi v Španiji smo uh, skušali urediti tudi mejno vprašanje in uh, to je tudi neka osnova za odnose med uh, izvornimi državami, tranzicijskimi državami in pa našo državo. Imamo skupne preiskovalne ekipe uh, in sodelujemo na različnih področjih. Potem treba se je boriti proti. Uh, kriminalnim združbam. Bolje je treba sodelovati z Europolom in drugimi organizacijami in organizacijami posameznih držav, tudi tretjih držav. Mislim, da na ta način lahko izboljšamo upravljanje migracijskih tokov in dosežemo bolj urejene in zakonite migracije. Vemo, da se mora prebivalstvo uravnotežiti, ampak ta vprašanja je vseeno treba tudi kontrolirati. Hvala. No, Hvala. Zdaj pa moj kolega, gospod Lopes Aguilar, izvolite. Hvala. Rad bi se obrnil na vse paneliste. Vsi so izpostavili eh, pomemben vidik, namreč eh, gre za globalno vprašanje. Gre tudi za vprašanje, ki spremlja človeštvo že od začetka. Eh, Migracije so vedno potekale. Eh, postale pa so globalne zato, ker eh, smo pač priča globalizaciji, ker je vse postalo globalno. In treba se bo na to odzvati in migracije urediti. V prejšnjem panelu sem eh, povdaril povezavo med dvema vidikoma. Imamo globalni dogovor o beguncih in globalni dogovor o migrantih. In to dvoje je treba povezati. Treba je spremeniti negativni pogled na migracije in begunce, na oboje. Mi vse čas govorimo o nezakonitem priseljevanju, ampak tega pravzaprav ni oziroma ni uh, nobenega zakonitega priseljevanja, ni zakonitih poti. Zato je vsak način prihoda v Evropo nezakonit, ko gre za migracije. ta pogled moramo spremeniti in omogočiti zakonito priseljevanje. Povezati je treba tudi različne vidike, zunanjo, notranjo dimenzijo, razvoj in tako naprej. Če bi odprli zakonite poti, eh, potem eh, bi omogočili eh, vsaj na nacionalni ravni izdajanje humanitarnih vizumov. To bi že bil korak v pravo smer. Hvala. Hvala. Gospod Martin Toledano je naslednji. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi sam prihajam iz eh, kongresa poslancev v Španiji. Tukaj gre za to, da bi zagotovili varne in zakonite migracije urejene migracije. Torej, šlo bi za zakonite, ne za nezakonite migracije. Če si prizadevamo za to, um, se mi zdi to pozitivno. Naše države se vse soočajo z demografskim izzivom in potrebovali bodo ljudi, ki bodo prišli delati k nam. Če se to zagotovi na legalen način in če bi to družba pozitivno sprejela, bi bilo to dobro in s tem bi se zoprstavili tudi eh, različnim vrstam populizma, ki izkoriščajo eh, strahove ljudi v svoje politične namene. Solidarnost v Evropski uniji mora postati eh, močnejša, predvsem do držav, ki sprejmejo največ beguncev in Španija je ena od teh držav. Treba je vzpostaviti tudi nek sistem porazdelitve med državami članicami, tako da bomo vsi med seboj solidarni. Mi v Španiji smo uh, prva država oziroma uh, vrata v Evropo in druge države bi to morale tudi upoštevati. Uh, Treba pa je po drugi strani delati eh, tudi na vzrokih. V določenih državah eh, njihove nacionalne krize in konflikti povzročajo odhod ljudi. Potrebujemo tudi konvencije za vračanje ljudi v primeru nezakonitih migracij. Tisti, ki izkoriščajo to dramatično situacijo migrantov in beguncev, torej tiste bi morali kaznovati in to so predvsem mafije. Hvala. Hvala, gospod Tron iz Nemčije. Gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, sam prihajam iz Zvezdnega parlamenta in tudi sam želim podati svoje mnenje. Migracije so globalni problem, zato seveda tudi sami pozdravljamo dejstvo, da se s to temo zdaj ukvarjajo tudi združeni narodi. Skupaj moramo najti rešitev za ta problem. Še nekaj želim povedati. Namreč Nemčija bo zanesljiv in konstruktivni partner v tej razpravi v prihodnih mesecih in letih. V zadnjih letih, še posebej v letu 2015, smo dokazali, da znamo sodelovati pri tem, bili smo človekoljubni, človečni in solidarni. V politični razpravi je nažalost to pripeljalo tudi do nekaterih negativnih posledic, gospod Prentis je rekel, da moramo biti v razpravi bolj previdni. Hvala, ni vedno tako, včasih smo priča nestrpnosti in uh, ksenofobiji tudi med poslanci. Zato se nam zdi dobro, da govorimo o azilu in o beguncih in da v zvezi s tem govorimo o pošteni porazdelitvi bremen smo v Evropskem parlamentu in v Evropski uniji, mislim, da bi bilo dobro, če še enkrat poudarim, da je za nas, za stranko CDU, ključnega pomena, da imamo še naprej razprave na evropski ravni, sicer pa se zahvaljujem za razpravo. Hvala. Hvala. Gospa Gomez. Eh, sama lahko povsem podprem to, kar je povedala gospa Konstanca Urbano. Eh, ni samo poslanka, ampak je bila tudi notranja ministrica, ki je sodelovala v vseh razpravah eh, na tem področju. Rekla je, da ne moramo ustaviti vetra z golimi rokami, ne moramo ustaviti migracij z mejnim nadzorom. Gre za upravljanje in to kolektivno upravljanje migracij tako na evropski kot na globalni ravni moramo migracije upravljati in eh, zagotoviti tudi pozitivno podobo tega v javnosti. V Evropi imamo demografski problem in bomo potrebovali eh, migrante. Treba pa je ukrepati proti kriminalnim združbam, ki izkoriščajo migracijske tokove. Izkoriščajo tudi to, da nimamo zakonitih poti za migrante v Evropo ali pa za prosilce za azil. Eh, po drugi strani pa neke scheme imamo, zakonite scheme imamo, ampak niso pod nobenim nadzorom. Sama bi izvala kolega v nacionalnih parlamentih. Pojdite eh, si pogledati, kako je s temi schemami, ki jih izvajajo eh, države članice, tako imenovani zlati, vizumi, potem investitorski programi in tako naprej. S tem se ogroža varnost šengenskega sistema in eh, se eh, škodi naši nacionalnosti, našemu državljanstvu, našim pravicam eh, v korist ljudi, ki trdijo, da so globalni državljani. Tega ne potrebujemo. Ne potrebujemo korupcije, ki jo to prinaša. Gre za schemo za pranje denarja in tega si ne moremo privoščiti. Migracije je treba upravljati v korist ljudi, ki si želijo izboljšati življenja tako, da bodo delali v Evropi in da bodo prispevali k našim družbam. To moramo narediti kolektivno, ne pa s schemami zlatih vizumov, eh, ki jih nekatere naše družbe tudi zagovarjajo. Hvala. Wow, finally we have some reaction. No, končno en bolj buren odziv tukaj v dvorani. Gospod Šener Zalan iz Mačarske bo naslednji dobil besedo. Köszönöm, kedves kollégák! Előre bocsátanám, hogy ebben a kompaktban migrá... No, rad bi povedal, da se tukaj izkoriščajo migranti, to so ljudje, ki niso pokriti z Ženevsko konvencijo oziroma ki niso begunci po Ženevski konvenciji. tukaj se tudi ne upošteva realnosti, pozablja se eh, dejansko stanje in pa negativni učinki, ki jih trpijo države članice zaradi migrantov. Na mačarskem imamo probleme s tem in ne strinjam se s tistimi, ki podpirate globalni dogovor o varnih migracijah. Tukaj se govori samo o pozitivnih eh, primerih migracij. Mi se s tem ne strinjamo. Ne strinjamo se tudi s tem, da se zagovarja ekonomske migrante, ki pridejo v Evropo samo zato, da bi bolje živeli. Ne strinjamo se z obveznostjo, da bi države pomagale, da bi bile obvezane k temu, k pomoči tistim državam, ki imajo največ beguncev in migrantov in tudi nismo za odpravo um, pravnih uvir za vstop migrantov. Govorimo o urejenih migracijah in e, mi mislimo, da se želijo samo urediti ekonomske migracije, pa se s tem ne strinjamo. Zato bomo zelo e, eh, ustrajali pri tem, da se vključijo predvsem izvorni razlogi za migracije. Vsaka država članica mora biti suverena glede tega, komu eh, dovoli vstop na njeno območje in komu ne. Hvala. Mislim, da je še nekdo prosil za besedo, če se ne motim. Da. To je. Edita Funtner from. Edita Funtner iz Slovaške. Hvala za besedo. Najprej nisem imela namena spregovoriti, ampak eh, ta razprava je potem šla v smeri eh, in nisem se mogla upreti temu, da bi spregovorila. Mi razpravljamo o tem, kako evropske scheme ne delujejo. Mm, sama lahko spregovorim v imenu Slovaške. Mislim, da Slovaška lahko sama odpravi pomankljivosti na svojem trgu dela ali pa se odloči o tem, iz katerih držav želi prejemati imigrante in iz katerih ne. Torej, to so ljudje, ki jih bomo potem vključili v trg dela k nam že prihajajo ekonomski migranti iz Romunije, eh, Bolgarije in drugih evropskih držav. Ne podpiramo pa priseljevanja iz držav, kjer obstajajo velike kulturne in verske razlike. Mislim, da držav ne bi smeli siliti, da sprejmejo obvezno število priseljencev ali beguncev. Moramo pa tudi pogledati realistične izkušnje držav. In presenečajo me izjave nekaterih vrhunskih evropskih politikov, ki izsiljujejo določene države in jim eh, celo grozijo izključitev iz evropskih eh, rešitev in programov samo zato, ker imajo drugačno mnenje v zvezi s tem mi želimo sodelovati, ampak imamo pa drugačno mnenje in tudi drugačno metodo za reševanje tega problema. Zdi se nam presenetljivo, da države kot eh, Poljska, Češka, Slovaška in Mačarska, da bi morale zapustiti Evropsko unijo, čeprav so um, izvorne članice Evropske unije samo zaradi nekih eh, priseljencev. Hvala. No, zelo jasno postaja, da imamo napetosti tudi v Evropski uniji med posameznimi državami. Kljub vsemu pa naj povem, da smo se že soočili z veliko večjimi težavami v preteklosti in uh, smo zelo srečna regija v svetu. 28 držav članic imamo k malu 27, 500 milijonov ljudi. Eh, zastopamo najviše stopne eh, pismenosti, imamo najnižje stopne smrtnosti med otroci. Eh, toliko bogatstva je tukaj pri nas, o katerem lahko ljudje po svetu samo sanjajo. Torej, mislim, da res lahko prispevamo k rešitvi, ko gre za globalni dogovor o migracijah. Gre za urejene, zakonite, varne migracijske poti in za upravljanje migracij kot takih. Mislim, da bi morali prevzeti svoj del odgovornosti za to. Skupaj bi se morali soočiti s tem izzivom. Nekdo izmed panelistov je rekel, nobena država ne bo uspela tega rešiti sama, ampak skupaj pa smo lahko močni in skupaj lahko upravljamo s priseljevanjem. Mislim, da je bila razprava zelo zanimiva. Videli smo, da med nami obstajajo razlike. Razlike obstajajo med državami, pa tudi med eh, kolegi in kolegicami iz različnih držav. Smo pa dosegli boljše razumevanje problema in upam, da se je povečalo tudi spoštovanje med vsemi nami. S temi zaključnimi besedami se vam zahvaljujem za ta drugi panel bi pa predala predsedovanje kolegici Šujica, ki eh, je podpredsednica odbora za zunanje zadeve v Evropskem parlamentu. Hvala. we get everyone. Yeah, yes, yeah. Dear colleagues, if you want to take your seats. Kolegi in kolegice, prosim, posedite se, da zaključimo z našo razpravo. Vsi smo že utrujeni, tako da prosim, posedite se, da bomo lahko čim prej zaključili. Thank you very much. Hello, everybody. Pozdravljeni vsi skupaj. Kot veste, smo prišli do zaključnega dela današnje konference. Preden naš predsednik in jaz podava zaključne pripombe, bi rada besedo dala še Marko Giacominiju, ki je predstavnik Evropske službe za zunanje delovanje, dela pa na področju migracij. Izvolite. Hvala. Najprej bi se rad zahvalil organizatorjem za to zelo pomembno in aktualno razpravo, ki prihaja v pravem času, takoj po predstavitvi predhodnih osnutkov obih globalnih dogovorov in po začetku pogajanj. Pozdravljamo aktivno vključenost Evropskega parlamenta, še posebej tega odbora v to dogajanje. Pozdravljamo tudi sodelovanje nacionalnih parlamentov pri razpravi. Ta razprava eh, mora vključevati vse akterje in uh, samo na ta način bo mednarodna skupnost eh, lahko dobila dva celovita globalna dogovora. Priseljevanje je vsekakor globalna tema. New Yorkska deklaracija je postavila mejnik eh, na tem področju v globalni agendi. Glavna načela, ki so vključena v New Yorkško deklaracijo, torej solidarnost, deljena odgovornost, večstranskost in pa udeležba in delovanje, to so ključna načela pri eh, vzpostavljanju in oblikovanju globalnega dogovora o migracijah. Migracije so namreč. Eh, vse eh, bolj pogosta realnost. Eh, več kot 65 milijonov ljudi je prisilno razseljenih po svetu, gre bodi si za prosilce za azil, begunce ali pa notranje razseljene ljudi. Migrantov pa je še veliko več. Evropska unija je prva sprejemnica migrantov in je razvila dolgoročno strategijo, ki temelji na partnerstvu in solidarnosti. Prva prioriteta je reševanje življenj in Evropska unija vse čas dela na tem, da bi zaščitila migrante in begunce, da bi se borila proti trgovini z ljudmi, proti tihotapcem in da bi ustvarila zakonite poti v Evropo. Mi eh, želimo okrepiti prizadevanja za ukvarjanje tudi z izvornimi razlogi za migracije. Imamo skrbniške sklade, naprimer v Afriki, in pa Evropski investicijski načrt, ki se osredotoča na ustvarjanje delovnih mest in na mlade. Evropska unija je dobila veliko izkušenj pri oblikovanju celovitega pristopa in to je že prineslo pozitivne rezultate. Želimo pa eh, to še nadgraditi z obema globalnima dogovoroma. Ne bomo Eh, rešitev našli, če bomo samo ostali ob strani. Ves čas eh, ostajamo prepričani, da vsi akteri, torej tako izvorne kot eh, tranzitne in ciljne države, lahko sodelujejo skupaj. Prvi del današnje razprave je bil posvečen globalnemu dogovoru o beguncih. Mi podpiramo UNHCR pri razvijanju celovitega odziva na problem beguncev. Eh, želimo si združevanja vseh akterjev in pa njihovega sodelovanja v procesu. Eh, solidarnost je pomembna za izboljšanje življenja ljudi, eh, torej predvsem beguncev in migrantov. Poleg tega se je treba porazdeliti odgovornost. Odgovorni smo za spoštovanje človekovih pravic in uh, To pravosodje in človekove pravice morata biti tudi v eh, okviru globalnega dogovora o beguncih in migrantih. Poleg tega potrebujemo konkretne ukrepe in pomoč za države gostiteljice, kajti eh, pritisk tam je največji. Mi smo imeli eh, privilegij danes tukaj poslušati oba veleposlanika, ki sta tudi so spodbojevalca celotnega procesa. In uh, imamo tudi predhodna osnutka, ki predstavlja ta dobro osnovo za nadaljne delo. Treba je še uravnotežiti interese različnih držav, ciljnih, tranzitnih in pa izhodiščnih držav in zagotoviti uh, prave, uh, varne in urejene migracije pozdravljamo pristop, ki se usredotoča na ljudi in ki posebej jemlje v obzir ranljive skupine oseb, eh, predvsem otroke, upošteva pa tudi vidik spolov. Cenimo poziv k konkretnim ukrepom tako, da se eh, prekine eh, scheme za trgovanje z ljudmi. Treba je razbiti te mreže kriminalnih združb. Poleg tega bomo morali okrepiti sodelovanje za spodbujanje zakonitih migracij. Eh, treba bo olajšati vračanje in pa ponoven sprejem. Mm, upoštevati pa moramo tudi posledice, ki jih bo vse skupaj imelo na migrante. Pri tem so pomembne tudi družbe, ki bodi si gostijo migrante, ali pa družbe v izvornih državah. Zato je treba pogledati, kakšna je absorpcijska kapaciteta trga dela, eh, kakšne so možnosti za sprejem. Eh, in v končni fazi mi vse čas eh, zagovarjamo tudi pomembno vlogo Mednarodne organizacije za migracije v celotnem procesu, ki poteka v okviru Združenih narodov. Partnerstvo in vključenost, to sta naši dve glavni načeli imamo eh, delovno skupino, ki je nastala v sodelovanju med EU in Združenimi narodi in ta je dober zgled tega, kaj lahko dosežemo v sodelovanju med različnimi partnerji na področju migracij. Zahvaljujemo se Evropskemu parlamentu, ki je podprl to razpravo in eh, pa tudi za vse prispevke eh, k razpravi. Tudi naša služba bo podala svoj prispevek, podpirala bo trenutno bolgarsko predsedstvo in obveščala Evropski parlament o e, nadaljem delu. Veselimo se že resolucije, ki naj bi bila na plenarnem zasedanju sprejeta marca. Hvala. Hvala, gospod Giacomini. To je bil zanimiv pregled. Hvala, ker. E, nam zagotavljate vse te informacije. Zdaj pa bi besedo dala še predsedniku odbora Libe, gospodu Morajšu, za njegove zaključne besede. Hvala, zelo kratek bom, dragi kolegi in kolegice. Zelo dolg dan smo imeli, vsi smo že utrujeni in uh, rad bi samo na hitro izpostavil točko ali dve. Najprej bi se zahvalil eh, poslankam in poslancem iz nacionalnih parlamentov, predvsem tistim, ki ste ostali vse do konca. Globalni dogovor oziroma proces priprave globalnega dogovora je zelo občutljiv. Eh, pokazalo se je, da je ta tema občutljiva za nacionalne parlamente in nacionalne države. Tega se zavedamo. Vidimo, da obstajajo zelo raznolika stališča po državah članicah. In to smo danes tudi slišali. E, slišali smo, da določene države imajo drugačno stališče do migracij kot druge. E, po eni strani imamo Grčijo, potem e, slišali smo mnenje višegrajskih držav, pa Švedske, Španije in tako naprej. Naši člani in članice tudi prihajajo iz vseh teh držav in mi pripravljamo zakonodajo. Pomembno je, da razumemo eh, gonila za migracije in pa za azil, torej za ljudi, ki eh, pri nas prosijo za azil. Imamo dva globalna dogovora, eh, ki sta trenutno v pripravi. Eh, mi moramo biti vključeni, kar se tiče institucij eh, Evropskega parlamenta, sveta, slišali smo mnenje službe za zunanje delovanje, komisije, pa tudi našega parlamenta, ki je sozakonodajalec. Uh, slišali smo, da 40 odstotkov zakonodaje, ki se trenutno pripravlja, obravnava migracije in azil. In zato je zelo pomembno, da se mi oglasimo v zvezi s tem, da sodelujemo pri pripravi globalnih dogovorov. In danes smo imeli tako priložnost. Eh, stvari so občutljive, težavne, ampak eh, moramo se pogovarjati med seboj kaj bomo naredili v nadaljevanju. Parlament bo pripravil resolucijo marca, skušali bomo doseči, da bo ta resolucija kar se da uravnotežena in da bo upoštevala različna stališča. Odbor Libe opravlja zakonodajno delo, kolegi pred mano so že to omenjali. Naj povem, da se bomo udeležili tudi konference v Maroku decembra, organizirali pa bomo še več sestankov o globalnem dogovoru pristopali bomo holistično, ne samo uh, v sodelovanju z odborom AFET, ampak tudi s pododborom SEDE in uh, skušali bomo vključiti čim več ljudi ter tako zagotoviti, da bo proces vključujoč. Kar pa se tiče varnosti, naj povem, da se zavedamo, da je to eno od ključnih vprašanj v vaših državah. Tudi v inštitucijah eh, se ukvarjamo s tem, današnje srečanje ni rešilo vseh teh vprašanj, ampak eh, zahvaljujemo pa se, da ste si vzeli čas in se z nami pogovorili o globalnih dogovorih. Bolje je biti vključen, kot pa stati ob strani. Še enkrat se vam zahvaljujem za vaše sodelovanje. Danes sem veliko izvedel o eh, trenutnem stanju v posameznih državah članicah. Najlepša hvala, gospa Šujica. In eh, prosim za nadaljevanje tega sestanka oziroma njegov zaključek. Hvala, gospod Moraješ, za te besede, pa tudi za vse delo, ki ga upravljate v odboru Libe. Libe je namreč odbor, kjer eh, se dogaja največ zakonodajnega dela. Dragi člani in članice nacionalnih parlamentov, kolegice in kolegi, mislim, da je bila ta razprava zelo pomembna ne samo zaradi eh, pomena procesa globalnega dogovora, ampak tudi zato, ker eh, države v medvladnih pogajanjih vodijo ta proces. Kot je rekel Klod, to je zelo pereče vprašanje v vseh naših državah in kot smo slišali danes, eh, svet potrebuje vodilno vlogo EU pri pripravi globalnih dogovorov, zato pa mora Evropska unija biti enotna, govoriti mora z enim glasom na osnovi neke skupne vizije. Nobena država, kot smo slišali danes, tega problema ne bo rešila sama. S tem sestankom smo eh, skušali prispevati k skupni viziji. Z razpravami bomo nadaljevali v naslednjih mesecih in. Eh, sodelovali bomo tudi pri sprejemanju globalnih dogovorov v naslednji, torej v drugi polovici letošnjega leta. Vlade se tudi ukvarjajo eh, s problemi migracij in beguncev, s eh, prisilno razseljenimi ljudmi. Mi jim želimo pomagati, želimo, da se glas, naš glas v tej razpravi sliši. Za zaključek tega sestanka danes bi se rada zahvalila vsem govorcem in vsem eh, poslancem in poslankam iz nacionalnih parlamentov ter iz Evropskega parlamenta. Hvala za vaše prispevke. Eh, lepo, da ste prišli, želim vam pa še lep večer.